Uh, uh, uh, Prosim, sedite na svoje mesta. Dragi kolegi, začeti bomo morali s sejo. Nihče ni prosil za spremembo dnevnega reda, torej je dnevni red sprejet. Preden začnemo z našim posvetom, imam nekaj sporočil. Kasulides je bil imenovan za poročevalca za pogajanja v zvezi z okvirnim sporazumom med Evropsko unijo in Kanado. Čestitke kolegu Kasulidesu. Želim vas obvestiti tudi o odločitvi, ki jo je sprejelo predsedstvo in sicer v povezavi z priporočilom svetu glede pogajanj med Evropsko unijo in Ukrajino ter Evropsko unijo in Gruzijo. Poleg tega gre tudi za priporočilo v zvezi z koherentno politiko do avtoritativnih eh, režimov. Za to temo je zadolžen kolega Watson. Odločili smo se, da bo glasovalni seznam, pa tudi kompromisni predlogi sprememb, celoten postopek je bil nekoliko zapleten, mimo grede, da morajo biti torej ti kompromisni predlogi predstavljeni 24 ur pred glasovanjem v odboru. Seveda. Obstaja možnost, kot je zapisano tudi v našem pravilniku, da vložite usni predlog eh, sprememb tekom glasovanja. Predlagamo torej, da ravnamo v skladu z tem predlogom. Sedaj pa prehajamo k pomembni točki našega dnevnega reda, še prav posebej, ker so naši gostje prišli izjemno točno in zato se tudi opravičujem za majhno zamudo, s katero pričenjamo z tem posvetom. Gre za predstavitev o razmerah v Gorskem Karabahu. Ta predstavitev se nanaša na poglobitev našega znanja o tej temi, gre za dodatne elemente, za poročilo kolega Kirilova o potrebi po uh, strategiji za Južni Kaukas. Pri razpravi o tem poročilu smo slišali zelo zanimive prispevke, glasovali smo tudi o resoluciji, ki jo je pripravil kolega Sivjač, ki je danes tudi tukaj z nami. In na to temo smo povabili k nam zanimive goste, ki se ukvarjajo z to temo in sodelujejo pri rešitvi konflikta. Robert Bradkin, veleposlanik in eh, član skupine Minsk, Fernand Fassier, so predsednik in sicer francoski so predsednik te skupine, potem veleposlanik Andrej Kaprišk, ki je osebni predstavnik predsedojočega konference iz Minska in pa eh, Peter Semnibi, ki je nekdani posebni predstavnik Evropske unije za Južni Kaukas. Igor Popov, predstavnik Rusije, za to temo je bil ravno tako povabljen, ampak je imel druge obveznosti. Poleg tega pa je z nami tudi gospod Miroslav Lajček, direktor za Evropo in Srednjo Azijo. In predlagam, da kar poda svoj prispevek v zvezi z odnosom Evropske unije do pogajanj, ki potekajo. Torej, pričenjamo z to predstavitvijo. In najprej bo imel besedo veleposlovnik Robert Bradke za pet minut. Če vam ne bo uspelo v petih minutah, vam bomo dali nekaj minut več. Rad bi namreč, da bi imeli tudi razpravo in da bi lahko odgovorili na vprašanja, ki vam bodo zastavljena. Torej, pet minut, če le gre. Najlepša hvala, gospod eh, predsednik. Ja, rečeno nam je bilo, da bomo imeli na voljo deset minut, ampak se bomo skušali osredotočiti na pet minut, če bo le šlo. Na začetek povem, da sem zelo vesel, da sem lahko danes tukaj. Hvala lepa za povabilo z vaše strani in strani odbora. Eh, zunanja ministrica ZDA, eh, gospa Clintonova, se je sestala z predsednikom Evropskega parlamenta lansko leto in z nekaterimi predstavniki Evropskega parlamenta. ZDA želijo poglobiti odnose eh, z Evropsko unijo, ne zgolj z komisijo in z svetom, ampak kot je povdarjala gospa Clintonova, še prav posebej z Evropskim parlamentom in zato sem tudi danes tukaj. Poleg tega se je Clintonova sestala tudi z eh, Lady Ashtonovo in spet je povdarjala, kako pomembno je tesno partnerstvo med eh, ZDA in pa Evropsko unijo. ZDA in Evropska unija sta partnerki, ki sodelujeta pri vseh pomembnih izzivih. Danes popovdne se bomo ukvarjali z Gorskim Karabahom, ki pri tem ni nobena izjema. Zelo tesno sodelujemo z državami članicami Evropske unije, še prav posebej z Francijo, ki je sopredsedujoča eh, skupini iz Minska. Poleg tega sodelujemo z predsedstvom Evropske unije, eh, z predsedstvom OSEA in pa. Tesno sodelujemo z kolegi iz službe za zunanje politične delovanje Evropske unije. Cenimo tudi vzhodno partnerstvo Evropske unije ki vzpodbuja politične, gospodarske in pa uh, sektorske reforme in na ta način prispeva k miru v, na področju Južnega Kaukaza. Skušal bom biti kar se da kratek in osredotočil se bom predvsem na tri točke. Najprej, kako potekajo pogajanja. Drugič, želim govoriti o zavezi ZDA da doseže mir na področju Gorskega Karabaha in tretjič želim povedati še nekaj o vlogi Evropske unije v prihodnosti. Naj začnem z trenutnim stanjem pogajanj. Najbrž ste vsi videli sporočilo predsedstva, tukaj gre za predsednika Obamo, eh, Medvedeva in pa Eh, Sarkozija v Dovilu. Vsi trije predsedniki so pozvali, da je potrebno sprejeti odločilne korake za dosego miru v Gorskem Karabahu. Pozvali so vse udeležene, da sprejmejo temeljne načela pri naslednjem vrhunskem srečanju. Najbrž veste, katera so ta temeljna načela. Eh, potrebno je sprejeti okvirni dokument, ki bo vseboval natančna navodila ministrom vseh udeleženih strani in tukaj gre za temeljni dokument za dosego mirovnega sporazuma. Torej, to še ne bo sam mirovni sporazum, ampak bodo smernice za dosego mirovnega sporazuma. Kako torej doseči mir, to je temeljno vprašanje. Ne bom govoril o podrobnostih. Veleposlanik Fasije lahko kaj več pove o tem, namreč eh, že predsej dlje se ukvarja za to temo kot jaz sem, ampak mislim, da smo prišli do točke, kot je dejal naš predsednik, da bi eh, lahko sprejeli okvirni eh, sporazum, okvirni dokument in želeli bi, da ga vse strani tudi sprejmejo. Ne bom govoril o podrobnostih, namreč to ne bi bilo primerno, ampak eh, ta načela temelijo na šestih ključnih elementih, ki jih je eh, navedel tudi naš predsednik in eh, mislim, da imate njegovo izjavo v svojih dokumentih. Omenil sem vrhunsko srečanje, ki ga bo gostil predsednik Medvedjev in zelo pozdravljamo vlogo predsednika Medvedjeva in pa zunanjega ministra Laurova. Namreč cenimo, da sta vložila toliko časa in toliko prizadevan eh, v ta projekt. Tudi ZDA so aktivno sodelovali. Predsednik Obama se je lansko leto eh, posebej srečal eh, z predsednikom Alijevem v New Yorku. Zunanja ministrica Clintonova je kot prva obiskala Baku. Zadnji je bil tam uh, zunani minister Baker, potem se je predsednik srečal tudi s predsednikom Sarkasijanom in pa Clintonova se je srečala tudi z zunanim ministrom. Oba zunanja ministra je sprejela tudi v Washingtonu. Pretekli mesec s Sarkasijanom, pa, z Alijevem pa eh, ta mesec. Namestnik zunanje ministrice in pa uh, naš poslanec za Evropsko unijo sta večkrat obiskala tako Azerbajdžan, kakor tudi Armenijo. Poleg tega pa bi rad omenil tudi svoja lastna prizadevanja. 32krat sem prečkal Atlantik, odkar sem pričel upravljati to delo septembra 2009. Srečal sem se z predstavniki iz regije, poleg tega sem se srečal tudi z različnimi predstavniki iz Evrope. Lahko vsem zagotovim, da je, da so ZDA pripravljene storiti vse, kar lahko, da bi eh, dosegli mirovni sporazum v Gorskem Karabahu. Naj ob koncu na kratko spregovorim še o vprašanju Evropske unije in njene vloge. Ob začetku svojega prispevka sem že omenil, kaj eh, Evropska unija počne na tem področju, kaj počnejo njene inštitucije oziroma njene države članice ne želim vam govoriti o tem, kaj naj bi Evropska unija počela. O tem se morate odločiti sami. Kljub temu pa bi rad na kratko spregovoril o situaciji. Imamo tri sopredsedojoče skupine iz Minska in to je najbolj učinkovit instrument, ki ga lahko imamo v tem trenutku. Seveda. In to priznavam, ni bil sprejet mirovni sporazum, veliko napredka je bilo doseženega in pomembno je, da je bil storjen glavni korak. Namreč preprečili smo vojno v Gorskem Karabahu, da bi podcenjeval pomena eh, tega dosežka. Ne samo eh, v času, ko sem bil sam, so predsedojoči eh, skupine iz Minska sem eh, lahko ugotovil, da je ta skupina zelo dobra, da se lahko na ta način hitro odzivamo na situacijo v regiji, da lahko dobro vodimo pogajanja in eh, pri tem so sta dosledni tudi obe udeleženi strani. Mislim, da je v tem trenutku to najbolj učinkovit mehanizem, ki ga lahko imamo. Ko se bomo premaknili od eh, tega dela, postopka, torej od eh, pogajanj do sporazuma in izvajanja sporazuma, bomo imeli več manevrskega prostora in države bodo lahko storile več, lahko bodo odigrale večjo vlogo pri podpori mirovnemu eh, sporazumu. In to vsekakor velja za Evropsko unijo. Evropska unija je že pokazala, da je sposobna veliko doseči na različnih področjih. In eh, naj še enkrat ponovim, ko prehajamo na obdobje izvajanja, bo eh, potrebno storiti še veliko več. Potrebno bo vzpostaviti dialog med eh, različnimi stranmi, eh, potrebno bo zgladiti nesporazume, potrebno bo poskrbeti za nove pobude in tukaj bo Evropska unija igrala pomembno vlogo. Ko bo zato seveda prišel pravi trenutek v bližnji prihodnosti. Upam, da bo prišlo do premika in takrat bo Evropska unija igrala veliko pomembnejšo vlogo. Mislim, da sem s tem omenil najpomembnejše točke in z veseljem bom odgovoril na vaše vprašanje. Lepša hvala. Sedaj pa veleposlanik Bernard Fassier, ki je sopredsedujoči, francoski sopredsedujoči skupine iz Minska. Tudi vas prosim, če bi se omili na pet minut. Uh, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Najprej bi se zahvalil in, in povdaril, da kot, kot so predsedujoči skupini iz Minska, da torej v tej vlogi lahko rečem, da tu ne gre le za tri države, združene države, uh, Rusijo in uh, Francijo, ampak da gre za dejansko nek tim ljudi, ki delujejo kot medijatorji kot, ki so na ravni torej medijatorjev, ministrstev oziroma ministrov. Na začetku smo imeli tako imenovana madridska načela, torej stvari so urejene na politični ravni za trojko treh ministrov in pa seveda tudi na ravni vodi držav. Pa in gospod Brat, ki je govoril o dovilski deklaraciji, ki je bila tretja deklaracija v treh letih, eh, dogovor med gospodom Obamo, gospodom Medvedevem in Sarkozijem. Torej, ta trojka dela zdaj na tem že več kot šest let in pol in eh, tu bi rad povedal, eh, tu bi rad opravičil naše ruske, našega ruskega kolega, gospoda Popova, ki je seveda tudi zelo upleten v priprave na naslednji korak pri pogajanjih v nekaj tednih v manj kot dveh tednih namreč. Sam bi govoril o treh zadevah. Prvič, gospod Bratke je že povedal na nek fotografski način, prikazal, so, kakšno je stanje eh, na področju pogajanj in morate vedeti, da tu gre za nek film, lahko rečemo, je, pre, kaj je bilo pred to fotografijo, ki jo je predstavil gospod Bratke, namreč kakšni so, eh, gre namreč eh, za to, kaj se je dogajalo v prejšnjih petih letih. Potem druga zadeva, eh, bi povedal nekaj o razlogih za to, kako, smo, kako deluje, kako učinkovito deluje ta trenutni format trojke, in potem tretjič bi povedal še nekaj o razvoju uloge Evropske unije v tem procesu. Če govorimo o tem filmu pogajanj, vedeti morate, da pri teh pogajanjih gre za tretji ciklus, cikl, cikl pogajanj po premirju je bil prvi cikl, prvi krok pogajanj, v katerem so medijatorji, posredniki takrat skušali povezati Gorski Karabah z administrativnimi strukturami Azerbajdžana, kar pa ni uspelo. Kajti takrat eh, se je, se je ugotovilo, da bi to lahko bil kazus beli za Armenijo. Potem v naslednji fazi, v naslednjem ciklu, konec 90-ih let je bil ta krok, okoli leta 2000, torej so posredniki poskušali ugotoviti, kako priti do neke rešitve, da bi uh, uh, bila ta ločitev od Azerbajdžana eh, sprejeta tudi strani Bakuja, ampak tudi to ni uspelo, kajti tudi to je bilo šteto kot kazus beli za Baku. Zdaj smo torej v tem tretjem krogu in zdaj skušamo pa storiti naslednje, oziroma poskušali smo to že z mojimi, z našimi predhodniki, z našimi ameriškimi in ruskimi kolegi, torej ne da predlagamo stranema neko končno rešitev za rešitev, dokončno rešitev problema, ampak da najprej rešimo tisto, kar se da storiti, tisto, kar lahko dosežemo v tem trenutku. Zakaj to skušamo doseči? Želeli bi omogočiti Azerbejdžanu, ki ima tu nekatere zahteve, da bi bilo sprejemljivo za Azerbejdžan, da bi bilo tudi iz stališča varnosti to sprejemljivo, da bi prišlo do neke samo torej, uh, uh, uh, opredelitve ljudi v Gorskem Karavahu, potem pa želimo doseči, da bi ta, avtonom, uh, torej, ta uh, uh, samo uprava na tem območju omogočala nekoliko zamaknitev v kasnejšo fazo končne odločitve o glasovanju, o volitvah, zato da bi na ta način končno potem pa prišli do zaključene rešitve. Ta koncept e, smo začeli izvajati v letih 2005-2006 to smo predlagali, predstavili, kot že rečeno, v Madridu kot neko skupno pobudo v pisni obliki tako imenovanih torej madridskih načel na štirih ali petih straneh, šlo je za 14 načel in potem še uh, eh, pr, eh, nek z, uh, uvod. In to nas je v letu 2008 pripeljalo do tega, da sta obe strani to sicer sprejeli, ampak žal mednarodno priznanje uh, neodvisnosti Kosova pa je pomenilo, da je, pa je povzročilo, da je Azerbejdžan postal zelo uh, zaskrbljen in leta 2008 smo imeli potem velike težave z Azerbejdžanom, da bi to sprejel. Leta 2009 smo potem zelo lepo napredovali. Zdelo se nam je, da, bomo, da bo prišlo do preboja in trije predsedniki so se za to zavezali, prvič takrat so se zavezali, v Lakvilski izjavi, da torej so predstavili, kaj, pred, kaj predlagamo. Torej šest velikih pomembnih predlogov, je, o katerih je govoril že gospod Bratke. Na nek način je bil to povzetek tistih 14 predhodnih madridskih načel. Leta 2009 se nam je zdelo, da bomo prišli skozi In potem smo imeli še Moskovsko deklaracijo, ko sta se obe strani dogovorili, da je dejansko treba se dogovoriti za neko miroljubno rešitev, ki bo pravno zavezujoča in ki bo seveda skladna z mednarodnimi standardi. Žal, so armenci takrat rekli, da torej sprejemajo uh, različico dokumenta iz leta 2008, nova različica, ki je bila predstavljena na začetku leta 2010, pa ki, za katero smo pričakovali, da, bodo, da, da, da, bo torej, da, da bo potrjena, žal v tistem trenutku pa je, pa je bil samo Azerbejdžan tisti, ki je, sprejel, ki je bil pripravljen sprejeti ta dokument. ker smo torej delali na dveh, ker se je delalo na dveh različnih različicah, se je na vrhu v Sočiju, potem smo prišli na vrhu v Sočiju do spet nadaljnega napredka, ustno dogovorjenega napredka, kajti dogovorili smo se, da bi imeli tudi v pisni obliki neko konsolidirano eh, eh, različico, za, ki bi bili spremljivi za obe strani. Torej, danes upamo, da smo nekje pri koncu tega tretjega kroga. Upamo, da bo ali v bližnji prihodnosti mogoče podpreti to zasnovo, ki je bila predlagana v letih 2007 in se je potem nekoliko izkristalizirala, ali pa na drugi strani, če bo to zavrnjeno, bo seveda treba ugotoviti, kakšne bi bile nove, kaj bi bilo treba storiti novega. Druga zadeva. Kako namreč obstoječi format pogajanj, kako, a, zakaj se nam zdi, da je ustrezen ta format? Prvič, Rusija je zelo upletena in vse naše države, torej vse tri države imajo že dolgo zgodovino različnih, seveda raznolikih interesov v Azerbajdžanu, medtem ko pa armenska diaspora v Rusiji pa ima svoja stališča, potem obstaja diaspora tudi v Združenih državah in potem tretja diaspora v Franciji. Torej, to so različni interesi. Potem ta format se nam zdi ustrezen zaradi omejenega števila pogajalcev, ki omogočajo in zagotavljajo visoko raven zaupnosti, ki jo zahtevata obe strani vpleteni v konflikt. Samo za primer naj vam povem, da se pogovarjamo mi z predsednikoma, z predsedniki, ki, eh, ki jim eh, asistira samo po ena oseba oziroma en minister. Potem zagotavlja ta format tudi eh, stalnost. Namreč ruski predhodniki so šest let vodili tim sam sem v tej funkciji zdaj šest let in pol. Kar pomeni, da bo naslednji, naslednik, uh, najbrž američan, moral tudi delati kar precej časa. In končno, ta skupina se nam zdi tudi ustrezno prožna in se lahko zelo hitro odziva na stanje. Naprimer, naj povem nekaj primerov. Po konfliktu med Gruzijo in Rusijo so vsi mislili, da je proces iz Minska mrtev. Ker pač ni prišlo do možnosti sodelovanja med Združenimi državami in Rusijo, ampak Francija pa je takrat lahko nadaljevala z delom in končno sistem je tudi učinkovit, ker nam omogoča sprejemanje hitrih odločitev, težkih odločitev v zelo kratkem času. Recimo, leta 2008 je prišlo do velikih sporov na eh, razmenitveni črti, do hudih spopadov, ampak takoj je ameriški sopredsednik, ki je bil tam v regiji, ustrezni torej osebe so lahko takoj zagotovile ustrezen prilagojen odziv, da ni prišlo do zaostrovanja. In končno še nekaj v zvezi z vlogo Evropske unije. Vloga Evropske unije pri tem konfliktu je absolutno nujna in pomembna, izrazito pomembna. Ima pa seveda različne oblike, pojavne oblike in je imela različne pojavne oblike v posameznih fazah. V tej fazi, v tem krogu, o katerem govorimo, ko so pogajanja zelo izrazito zaupna, je vloga Evropske unije unije pomembna stališča priprave civilne družbe v obeh upletenih državah. Promocija demokracije. Torej, spodbujanje demokracije je tu pomembno, ki bo pomembno zato, da bosta oba predsednika lahko svoji javnosti prodala pod narekovaji. Pod narekovaji uh, bodoči sporazum. Torej, to je kratkoročna naloga, to je tisto, kar moramo tukaj zagotoviti. Tu so različni vzvodi, akcijski načrti, drugi vzvodi, eh, sosedska politika in tako naprej, torej različni vzvodi, ki jih drugi mednarodni akteri nimajo. V srednjem roku bo Evropska unija pomembna zato, da bo prispevala k mednarodnim naporom na področju razminiranja, obnove, sodelovanja nekaterih držav članic pri, eh, pri pripravi mednarodnih sil za eh, eh, ohranitev miru in pa dolgoročno bomo pa morali seveda oblikovati najbrž neka, neke organe, težko je tu primerjati, ampak recimo v Bosni smo morali uh, uh, oblikovati svet za uh, uh, torej ta mirovni svet in uh, verjetno bomo tudi tukaj morali oblikovati neka, neke takšne organe za to, da bodo vsi ti mednarodni napori dejansko pripeljali ne samo na, na streh, ampak uh, vsi ti napori, da bodo pripeljali do vključitve uh, Evrope, donatorjev, ki bodo pomembni seveda takrat v tistem trenutku, kajti šlo bo resnično za velike napore, ki bodo potrebni. Hvala lepa za vašo pozornost. Najlepša hvala, veleposlanik Fasije. Sedaj pa ima besedo veleposlanik Andrej Kašpritsk in sicer je to posebni predstavnik predsedojočega eh, organizacije OVSE. Upam, da se boste lahko omejili na pet minut, prosim. Poglejte tu in tam na uro, tako se boste morda lažje omejili na teh pet minut, ki sem vam jih dal na voljo. Izvolite. Najlepša hvala, gospod predsednik, spoštovani poslanci Evropskega parlamenta. Slišali ste eh, pregled eh, situacije v mirovnem procesu. Sam eh, bi rad govoril o delu posebnega predstavnika in predstavil situacijo v tem trenutku. Posebni predstavnik eh, je bil imenovan avgusta 95, takrat se je to zgodilo prvič. Sam sem bil imenovan eh, leta 96 eh, in imam pet uradnikov, ki delajo v Bakuju, v Gorskem Karabahu in pa tudi v našem uradu v Tbilisiju. Trije člani našega naše ekipe uh, se selijo z enega mesta na drugo, medtem ko uh, sta dva uh, eh, vse čas v Tbilisiju. Po eni strani podpiramo obe udeleženi strani, po drugi strani ocenjujemo situacijo ter uh, podajamo uh, stalna poročila. Smo torej na, nač na nek način predstavljamo oči in ušesa organizacije OVSE. Na ta način Želimo zagotoviti, da bi predsedujoči in pa so predsedujoči imeli aktualne informacije o trenutni situaciji, ko gre za so predsedujoče. Eh, naša ekipa pomaga pri obiskih v regiji. Pomagali smo organizirati sedem obiskov v lanskem letu, eh, tudi oktobra eh, lansko leto, ko je šlo eh, za daljšo pot po regiji. Na zadnje je obisk eh, potekal pretekli teden. Poleg tega praktično pomagamo obema stranima in sicer eh, pri vzpostavljanju zaupanja. Tukaj so sprejeti različni ukrepi za preprečevanje sovraštva, za vzpostavitev zaupanja med obema narodoma. Potrebni so kompromisi, da bo lahko dosežen mir in obe strani morata to sprejeti. Na ta način eh, se bomo lahko izognili žrtvam in eh, nadaljevali z pogajanji. Mandat mi dovoljuje tudi sprejem političnih ukrepov, kakor eh, recimo organizacija obiskov armenskih in pa azerbajdžanskih uradnikov in tako naprej. Sprejeti so bili okoljski in pa gospodarski ukrepi in pa ukrepi v povezavi z mediji. Potrebnih je več ukrepov in azerbajžanska stran je bila povsem jasna. Ne bodo sprejeti novi ukrepi za vzpostavitev zaupanja, dokler eh, bo azerbajžansko ozemlje eh, pod okupacijo tukaj so tudi vojaške vaje, ki so potekale na 650 km in te so možne le z sodelovanjem obeh udeleženih strani. Naš urad je izvedel 12 nadzornih eh, misij in običajno opravimo dve na mesec. Na ta način skušamo zagotoviti informacije o situaciji, kadar pride do resnih izgredov, kakor recimo pred natančno letom dni, ko je bilo šest smrtnih žrtev in trije ranjenci. Takrat smo lahko eh, podali takojšno sliko situacije in na ta način smo se izognili zaostritvi konflikta. Poleg tega se ukvarjamo tudi z humanitarnimi ukrepi. Na ta način lahko pomagamo prizadetim ljudem. Poleg tega je zaradi pomankanja zaupanja prišlo tudi do oviranja napredka celotnega procesa sem tudi v stiku z mednarodnimi organizacijami, kot recimo z Rdečim križem. Skupaj se ukvarjamo z človekoljubnimi vprašanji. Poleg tega sodelujem tudi pri vprašanjih, ki zadevajo politične zapornike in tako naprej. Sodelovali smo tudi pri izročitvah eh, po sporazumu predsednikov, ki ga je sklical predsednik Medvedjev. Omeniti moram tudi sporazum, ki je bil sprejet v Sočju in ki omogoča preiskavo različnih incidentov na bojišču. Tudi ti ukrepi bodo zahtevali podporo mojega urada in še poročanje glede na mandat, poročam o dogajanjih v regiji in nadzorujem dejavnosti. Na zahtevo podajam tudi informacije o reševanju konflikta drugim organizacijam, kot recimo organizacijam oziroma predstavnikom civilne družbe. Kaj pa situacija? Situacija je bila stabilna od lanskega leta, to ne pomeni, da ni bilo streljanja ali pa smrtnih, vendar pa ni bilo eh, toliko smrtnih žrtev. Sedem smrtnih žrtev je bilo v prvih petih mesecih eh, tega leta. Še več je bilo ranjenih, vendar naj primerjamo. Lansko leto je bilo ubitih 35 ljudi, 52 pa jih je bilo ranjenih. Upam torej in zaupam v to, da bodo te številke letošnje leto niže. Napredek v pogajanjih eh, bo omogočil vzpostavitev zaupanja in na ta način bomo lahko pričeli z izvajanjem ukrepov za vzpostavitev zaupanja. To je torej kratek pregled mandata posebnega odposlanca. Poleg tega ima posebni odposlanec tudi eh, seveda določene omejitve. Rad bi se zahvalil za podporo Evropske unije eh, moji ekipi. Zahvaljujem se vam za vašo pozornost in z veseljem vam odgovorim na vaše vprašanje. Ja. Najlepša hvala. Sedaj pa ima besedo Peter Semnebi, nekdajni posebni predstavnik Evropske unije za Južni Kaukas. Tudi vas prosim, da se omejite na pet minut. Pred seboj imate tudi uro, ki vam bo počasi odštevala čas, če lahko temu tako rečem. Beseda je vaša. Najlepša hvala gospod predsednik, hvala lepa za povabilo na ta zelo pomemben posvet. Naj povem, da nisem več posebni odposlanec Evropske unije za Južni Kaukaz. Torej bom podal svoje osebno mnenje. Zelo sem zadovoljen, da eh, poteka ta posvet. Gre za zelo pomembno temo in za konflikt, ki morda ni dovolj dobro znan, je pa zelo pomemben za Evropo. Rešitev konflikta v Gorskem Karabahu je ključnega pomena za eh, rešitev situacije v Južnem Kaukazu in morda tudi v širši regiji. Gorski Karabah je zelo pomemben vir negotovosti v Južnem Kaukazu gre za pomembnejši vir negotovosti od uh, situacije v Gruziji, ki je trenutno pod nadzorom. Zakaj je konflikt v Gorskem Karabahu tako pomemben, zakaj si zasluži našo pozornost? Gre za zelo eh, občutljivo območje in eh, tukaj prihaja do uporabe sile, kar predstavlja oviro pri napredovanju na drugih področjih, kot recimo, ko gre za odnose med Turčijo in Armenijo. Tukaj gre tudi za drugi energetski koridor, ki bo potekal preko Južnega Kaukaza in ki bo okrepil energetsko varnost in pa znižal stroške na področju energetike. Poleg tega je to tudi vir negotovosti za Gruzijo, dokler bo vprašanje Gorskega Karabaha nerešeno se bo Gruzija bala možnosti novega konflikta, novega oboroženega konflikta, ali je ta grožnja resnična ali ne, ni pomembno. Že sam strah, ki obstaja glede Gorskega Karabaha, zadostuje. Konflikt v Gorskem Karabahu je grožnja, ki se le še zaustruje zaradi Eh, gospodarskih eh, interesov Evropske unije v Južnem Kaukazu. Katere so ovire za sprejem sporazuma? Prvi vrsti seveda pomankanje zaupanja med obima stranjema, to je zagotovo najpomembnejši faktor. Poleg tega je potrebno omeniti tudi pomankanje zanimanja z strani Zahoda vsaj do pred kratkim. Sedaj se situacija spreminja, kajti voditelji držav, ki so vključene v skupino iz Minska, opozarjajo na ta konflikt v zadnjih eh, letih, podajo skupne izjave, redne skupne izjave na eh, njihovih sestankih v okviru G8. Kaj lahko stori Evropska unija? Kako lahko prispeva k rešitvi tega konflikta? Veliko smo danes že slišali, začetek je dober, dobro je nameniti dovolj pozornosti temu konfliktu, razpravljati o njem. Pomembno je, da se pogovarjajo ministri v ustreznih delovnih skupinah v svetu. Na kraju samem mora Evropska unija prispevati predvsem vire in sicer gre tukaj za okrepitev varnosti, za zagotavljanje sistema zgodnega opozarjanja in tako naprej. Omenjeno je bilo tudi, da bi lahko Evropska unija prispevala k izgradni zaupanja. Veliko je bilo že storjenega in sicer z pomočjo svežnja ukrepov za izgradnjo zaupanja, za vzpostavitev zaupanja, vendar pa lahko te okrepe, ukrepe še okrepimo in sicer z dialogom, z javnimi storitvami, z zagotavljanjem različnih storitev, kot so gasilske storitve, voda, gospodarstvo, zagotavljanje električne, oskrbe z električno energijo in tako naprej. Vloga medijev je naslednja pomembna tema. Države v regiji potrebujejo tudi določena zagotovila. Ne gre zgolj za jasna sporočila, potrebni so tudi obiski Eh, za strani Evropske unije obiske regije in sicer na visoki ravni. To je nadaljni pomembni faktor. Vzhodno partnerstvo lahko igra zelo pomembno vlogo v tem kontekstu, predvsem pri uspodbujanju regionalnih eh, sinergij. Naprimer, z zagotavljanjem pobud za razvoj regionalne infrastrukture, po eh, sprejemu mirovnega sporazuma, kar mislim, da bo zelo pomembno za vse udeležene strani, ki bodo potem razmislile o koristih, ki jih mirovni sporazum prinaša. V zaključek naj povem naslednje. Pogajanja vedno bolj napredujejo, zaradi tega mora Evropska unija eh, dobro razmisliti o tem pomembnem izzivu v bližnji okolici, ki morda ni dovolj dobro znan, razmisliti mora o tem, kako zagotoviti človekoljubno pomoč, kako se odzvati, če bo šlo kaj narobe, česar seveda ne moremo izključiti. Gre namreč za dolgo pot, ki nas še čaka, ne le dokler bo sprejet eh, temeljni dokument, ampak eh, dokler ne bo sprejet mirovni sporazum. Evropska unija mora razmisliti tudi o tem, da bi Gorski Karabah vključila v širšo vizijo za eh, Južni Kaukaz ali pa za sosedsko politiko. Na ta način bi te države dobile novo perspektivo. Gorski Karabah predstavlja zelo pomembno strateško območje, preko katerega poteka pomemben energetski eh, koridor. In če bi bil ta projekt energetskega koridorja uresničen, bi bilo to območje za Evropsko unijo še toliko bolj pomembno. Hvala lepa za vašo pozornost. Jamo. Najlepša hvala. Sedaj pa zaključujemo z prispevki naših gostov in sicer z direktorjem za Evropo in osrednjo Azijo Miroslavom Lajčakom, ki bo povedal, kaj lahko Evropska unija stori, da bi prispevala k napredku pogajanj, ki potekajo. Prosim, da gledate tudi na uro in se omejte na pet minut. Hvala lepa. Hvala, gospod predsednik. Pozdravljeni vsi skupaj. Tukaj sem zdaj edini predstavnik evropskih institucij, zato se bom osredotočil na eno samo vprašanje. Namreč, kaj lahko Evropska unija naredi in naredi več za to, da bi podprla uh, rešitev spora v Gorskem Karabahu? Zagotovo smo pripravljeni stvari okrepiti uh, naša prizadevanja. Namreč, Gorski Karabah je dejansko edini konflikt v naši soseščini, pri katerem Evropska unija v tem trenutku direktno ne sodeluje skušali bomo biti bolj aktivni pri reševanju tega konflikta. Toda, pri tem se zavedamo, da, se, da vse spremembe trenutnega formata pogajanj v zvezi z Gorskim Karabahom, torej v tem občutljivem trenutku, ko se stvari še postavljajo na svoje mesto, da torej ne bi bilo prav, da se zdaj upletamo. Zato se nam zdi, da je prav, da, eh, zroma, eh, da, da, da bo priložnost za večjo udeleženost zunaj okvira trenutnih pogajanj. Ne smemo biti tukaj kompetitivni, tekmovati za tistim, kar se že dogaja v okviru, v trenutnem obstoječem okviru, lahko pa dodamo neko vrednost in dopolnimo delo skupine iz Minska z našimi izkušnjami na področju reševanja konfliktov drugot v drugih območjih. Eh, glede na, eh, torej glede na to, da bo imenovan posebni odposlanec Evropske unije za spor v Gruziji, bo tam eh, torej že mogoče tudi delovati na področju Gorskega Karabaha. Ta oseba bo lahko prispevala že nekaj tudi pri izboljšanju informiranja v zvezi z reševanjem tega konflikta. Bo v tesnem stiku z vsemi sopredsedujočimi procesa iz Minska. Posebni odposlanec uh, bo lahko na ta način, bo omogočil Evropski uniji, da bo bolj aktivna na tem področju, na politični ravni in da bodo se vzpostavili, vzpostavili v dialog tudi z drugimi možnimi partnerji, recimo s Turčijo. Na ta način lahko Evropska unije, unija da jasen signal, da bo le miroljubna rešitev nekaj, kar je spremljivo za Evropsko unijo. Tu bomo pritiskali na obe strani, da umakne ta svoje ostrostrelce z uh, razmejitvene črte, črte kajti nobena rešitev ni, da se ljudi pobija. Prav tako naj bi, se morajo zaklju, eh, prenehati vojaške vaje na tem območju. Evropska unija bo tukaj zagovarjala tudi večjo vlogo OVSE-ja in nadzorovalno, nadzorno vlogo. Poleg tega Evropska unija namerava okrepiti svojo, na, svoje napore pri vzpostavljanju zaupanja na obeh straneh in pri izvajanju ustreznih rešitev. Želimo se tudi zagotoviti po konfliktno rekonstrukcijo, obnovo, eh, ki bi tudi morala spodbuditi sedanje reševanje konflikta. Prav tako bomo podpirali ustanove civilne družbe, stike med ljudmi. Seveda so to nekoliko skromne zadeve, ampak se nam zdi, da je to pomembno zato, da bomo oblikovali bolj zmirne pristope na obeh straneh, med mladimi, med eh, oblikovalci javnega mnenja in tako naprej. In to bi bil prvi korak pri naši večji upletenosti pri reševanju konflikta. Poleg tega Evropska unija v tem trenutku že pomaga pri demokratizaciji, pri krepitvi pravne države v Armeniji in Azerbejdžanu skozi svoj, svoje inštrumente sosedske eh, politike in eh, naši okrepljeni stiki s temi državami prav tako prispevajo torej, eh, to, k temu, da bi države približali Evropi tako politično kot ekonomsko, da bi omogočili večjo odprtost družb v teh državah. Na ta način bomo bolj pripravljeni, bodo tam bolj pripravljeni, da se spreme tudi mirna rešitev konflikta v Gorskem Karabahu. To so bistveni elementi za uh, uresničitev naših političnih teženj. Te, eh, torej ta, te konflikte je treba rešiti, zato da bodo te države imele ustrezne ekonomske in politične možnosti. Evropska unija je tukaj pripravljena podpreti izvajanje eh, mirovnega sporazuma skupaj z našimi mednarodnimi partnerji. Uh, in eh, zagotavljali bomo tudi pomoč za obnovo in za rehabilitacijo teh območij. Zelo dobro se zavedamo namreč, da nerešeni konflikti v, naši, v našem sosedstvu negativno vplivajo tudi na našo, na, na Evropsko unijo. In konflikt v Gorskem Karavahu je zato tudi naš problem. Evropska unija je torej pripravljena tukaj odigrati svojo vlogo, ki bo povsem v skladu z našimi globalnimi političnimi odgovornostmi. Hvala lepa. Grazie, eh, anche per... Najlepša hvala tudi za to, da ste bili tako kratki. Prvi je na vrsti kolega Kirilov, ki je poročevalec za strategijo Evropske unije za Južni Kaukas. Tudi njega prosim, da se drži časa, ki mu je na voljo, ampak to sta dve minuti. Hvala, predsedujoči. Torej, če imam na voljo dve minuti, bom veliko moral izpustiti, veliko tistega, kar sem hotel povedati, ampak bistvena zadeva tukaj je, seveda, to, da zadnje novice kažejo, eh, nekaj stvari, namreč ali morda nimate zadnjih informacij, zdi se mi, da nimate posem uh, eh, svežih informacij, kajti uh, morda so stvari se odvijajo v Moskvi, ne vem. Zdi se mi, torej, nekaterih stvari preprosto nisem slišal in zaradi tega razmišljamo naslednjem. Očitno se moramo zelo zanesti na tisto, kar dobivamo iz Rusije. Moje vprašanje dvema članoma, veleposlanikoma, so predsedujočima bi bilo, ali ste posem prepričani, da resnično obstaja resnična želja ruskega predsednika Medvedeva, da pride do pozitivnih rezultatov tukaj. Kaj ti po mojem mnenju, kmalo bo že 20 let, odkar obstaja skupina iz Minska. In če ugotovimo, da ta status quo postaja vedno bolj pereč čeprav Evropska unija govori o tem eh, zamrznenem konfliktu, ampak ali ste prepričani, da če to prepustimo Rusiji, da bo to prineslo pozitivne rezultate? Seveda ne želim biti tukaj negativen, negativno nastrojen do ruske vloge, ampak rad bi si zagotovil, da če so stvari takšne, kot so, da v tem košu bomo prišli do pozitivnih rezultatov seveda Rusija mora odigrati, odigrati pozitivno konstruktivno vlogo, ampak ima pa, morda so pa tam tudi nekateri drugi kratkoročnejši interesi. Govorim tukaj o Nabuku, recimo, o nekaterih drugih zanimivih načinih za nekatere ruske politike, za katere bi, bila, bi bilo podaljšanje konflikta tudi eh, ugodno. Zato bi vas torej resnično vprašal to, kar sem povedal. Kar je tukaj pomembno, je to, pa še drugo vprašanje, tukaj vidim eh, hvala lepa veleposlanikom za njihove predstavitve, ampak tukaj iz vaših predstavitev se zdi, da se ne eh, zanašate ravno na evropsko po, eh, eh, pomoč. Govorite predvsem o pripravah civilne družbe in tako naprej v obeh državah in tako naprej. In gospod Lajčak je pa bil nekoliko bolj tu ambiciozen. Namreč Evropska unija je zahtevala že pred leti za večjo vlogo, pomembnejšo, krepkejšo vlogo Evropske unije, namreč če se nekaj zgodi tam, bo spet Evropska unija tista, ki se bo učila na podlagi, kot pri, pri Gruziji recimo, ki se bo učila, kaj se dogaja, kaj do česa prihaja, do, prišlo bo do vala beguncev in tako naprej in do vloge, ki bi jo torej bili morali odigrati in tako naprej. Hvala lepa. Najlepša hvala, gospod Kirilov. Kolegica Jaten Maki, poročevalka o pogajanjih med Evropsko unijo in Azerbajdžanom je naslednja na vrsti. Dve minuti imate na voljo. Hvala, gospod predsednik. Najprej naj se zahvalim vsem sodelujočim, ki so tukaj, ki, ki nas pravočasno ovešajo o teh zadevah in kot smo slišali, eh, Evropska unija mora odigrati večjo vlogo pri tem konfliktu, pri preprečevanju konflikta in pri medijacijski vlogi. Tu naj povem, da nisem prepričana, da, to lahko, da se to lahko opravi v, eh, v okviru eh, strukture obstoječe službe za zunanje delovanje. Namreč zdi se, da tu nimamo jasne strategije, kako okrepiti politiko preprečevanja konflikta na tem območju. Vprašala bi, hkrati s tem, ko smo slišali, kako glede dolgoročnih načrtov, kako mora Evropska unija oblikovati neke organe in tako naprej, bi pa tu vprašala naslednje, kaj mislite, kaj menite o mnenju, da bi Evropska unija potrebovala posebnega odposlanca na Južnem Kaukazu, ki bi se lahko osredotočil na nerešene konflikte tem, na tem območju. In pa, hkrati, bi vprašala še naslednje. Rekli ste, da, bi, da moramo biti pripravljeni na to, da bomo pripravljali civilne družbe v teh državah eh, na pokonfliktno obdobje. Kaj lahko tukaj naredimo, kaj moramo storiti in kaj smo že, če sploh smo že kaj storili. In moje zadnje vprašanje kot poročevalka odbora za zunanje zadeve v zvezi s pridružitvenim eh, eh, sporozumom z Azerbejdžanom, bi rada da je, povdarila, da je resnično treba izkoristiti ta pogajanja, da bomo pritisnili ne le zato, da bomo pripeljali do večje eh, povezanosti Južnega Kaukaza z Evropsko unijo, ampak moramo omogočiti tudi, in to je tudi ravno tako pomembno, namreč, da bodo te države imele ustrezno sodelovanje, da bo omogočeno ustrezno sodelovanje med njimi. Tudi tu moramo veliko narediti. Namreč smi, eh, slišali smo, da tu po, eh, obstaja pomankanje zaupanja in zaupanje je tu resnično pomembno za miroljubno rešitev teh konfliktov. Zato bi vprašala, torej, kaj lahko še storimo na teh pogajanjih. Hvala lepa. Grazie. Najlepša hvala. Gospa Jatel Maki, beseda ima gospod Kasolides za dve minuti. Yes, you, Hvala, predsednik. E, rad bi se zahvalil sodelujočim, predvsem tistim, ki prihajajo iz skupine iz Minska, za vse njihove napore in seveda e, tudi za napore Evropske unije. Bi pa tukaj vprašal naslednje, tri kratko vprašanja imam. Prvič, v zvezi z šestimi načeli, o katerih ste govorili, eno od načel govori o prihodnem pravnem statusu Gorskega Karabaha, ki ga je treba zagotoviti z pravno zavezujočimi instrumenti. Zdaj pa slišimo neke izjave, recimo strani predsednika Alijeva, ki pravi, da je pogoj za sprejetje tega, da lahko, torej, da, da je pripravljen dati le avtonomijo Gorskemu Karabahu v okviru Azerbejdžana. Da je to vse, kar je pripravljen storiti. Drugo vprašanje. V zvezi z zaskrbljenostjo tukaj v Evropskem parlamentu glede stanja na kraju samem zaradi vojaških vaj, zaradi incidentov, zaradi vojaške bojne retorike, eh, ki govori o tem, da lahko Gorski Karabah osvobodimo samo z azerbejdžanskimi eh, obramnimi oziroma eh, vojsko. In potem še tretja zadeva, kar se tiče podpore, seveda, ki jo potrebujeta oba predsednika, namreč zato, da, bosta, da bomo pripeljali do miroljubne rešitve, ki bo sprejemljiva za obe strani, potrebujeta podporo, namreč ali Gorski Karabah in Stepana Kertu, Namreč, kakšna je pa vloga glavnega mesta Gorskega Karabaha pri sprejemanju od, od, ustreznih odločitev na tem področju? Hvala lepa. Najlepša hvala, gospod Kasolides. Gospod Provera, prvi podpredsednik skupine za zunanje zadeve. Najlepša hvala, gospod predsednik. Zahvaljujem se tudi sodelujočim za informacije, ki so nam jih danes podali. Evropska unija je seveda zaskrbljena zaradi nestabilnosti v svetu, zaradi vsakega izbruha nasilja, ampak eh, Gorski Karabah je še prav posebej pomemben. Tukaj se pojavljajo določene težave, predvsem zaradi Belorusije. Tri načela se osredotočajo na mirno sodelovanje med eh, šestimi državami, ki si prizadevajo za partnerstvo. Tukaj govorim o šest vzhodnih eh, državah. Hokarski Karabah je zamrznen konflikt, eh, poleg tega je tukaj odnos med Azerbajdžanom in Armenijo, ki že sam po sebi ne izpolnjuje kriterijev vzhodnega partnerstva. Da, bi se lahko držal časa, ki mi je na voljo, mora biti kratek. Želim pa kljub temu povdariti, da status quo uspodbuja armensko okupacijo območja. In to seveda skrbi vlado v Bakuju. Okupacija je zelo pomembna, še prav posebej, če gre za dolgotrajno okupacijo. Tukaj ne gre zgolj za Gorski Karabah, ampak še za šest drugih provinc in to vpliva seveda tudi na demografsko situacijo v regiji. Veliko je novih priseljencev, Tukaj govorim seveda o Armencih, poleg tega pa prihaja do eh, bega azerbajžanskih prebivalcev tega območja. Na stotine tisočine beguncev iz tega območja imamo. Zaradi tega mislim, da bi moral biti organiziran referendum o prihodnosti eh, te regije. In to skrbi eh, tudi vlado v Azerbajdžanu. Mislim, da je potrebno še enkrat jasno povedati, kot eh, smo tukaj v Evropskem parlamentu že storili, da meja ni potrebno spremeniti, ni eh, mogoče spremeniti, še prav posebej ne z oboroženimi konflikti. Kaj ti, če bi se to zgodilo, bi bilo še težje rešiti situacijo v eh, drugih regijah, na drugih območjih, kot recimo v Gruziji. In poleg tega mislim, da bi lahko prišlo do podobnih vojaških pobud v prihodnosti, ki bi nas eh, kot Evropsko unijo močno skrbele. Hvala lepa, gospod Provera. Sedaj pa gospod Weigl za dve minuti. Grazie, prezidente. I... Imel sem občutek, ko sem poslušal poročevalce, da imamo opravka z diplomatskimi napori, ki imajo že dolgo tradicijo. Tudi sam sem bil del tega, bil sem sam tudi veleposlanik Ovseja od 98. do leta 2002 in takrat je skupina iz Minska že delovala. Hkrati pa imam občutek, da smo tu soočeni z zelo resnimi, zelo nevarnimi težavami, ko stvari skušamo reševati na tako imenovan klasični diplomatski način. Namreč kar nekaj generacij odličnih diplomatov, kot ste tudi vi, se je že ukvarjalo s tem projektom, ampak konec koncev, kot je povedal gospod Provera, smo še vedno na začetku. Še vedno smo soočeni z legalizirano okupacijo, nihče ni nič govoril o načelih mednarodnega prava, nihče ni tega omenil med vami, nihče ni omenil mednarodnega prava, namreč da, je, da ga je treba upoštevati, da se mora izvajati. In zelo prijazni ste bili tudi do Rusije, ki je jasno, seveda tukaj glavni igralec, ki podpira Armence, ki zagovarja Armenijo v njenih dejanjih, v, v feta kompli situaciji, ki jo je Armenija vzpostavila. In iz taktičnih razlogov seveda prodajajo eh, orožje obema stranema in tako naprej. Zato jaz obsosebno ne bi bil tako prijazen do Rusov, kot ste bili vi. Gospod Lajčak, mislim, da imamo orodja, tu se posebno strinjam z vami, ko ste opisali cilje evropskega pristopa, ampak hkrati mislim, da imamo orodja, imamo instrumente, govoriti moramo o njih, lahko izvajamo nekaj mehkega pritiska na Rusijo, na Azerbejdžan in na Armenijo. Kajti vsaj ti dve zadnji državi imata, si, si resnično zelo želita tudi se približati Evropski uniji. Torej ugotovimo, kaj lahko storimo na tem področju. Nimam nobenih iluzij, sam sem bil diplomat več kot 20 let. Vem, da tega ne moremo narediti na silo, ampak obstaja nekaj več, kar lahko storimo in ugotoviti moramo in si iznajti nekaj bolj močnega, bolj učinkovitega, kot pa so pač ta orodja klasične diplomacije. Hvala lepa. Grazie, onorevole. Najlepša hvala, gospod Weigl. Gospod Šulc, za dve minuti. Ja, schön, danke, Herr Vorsitzender. Meine Frage richtet Hvala, predsedojoči. Imam vprašanje eh, za gospoda Lajčaka in Zemljevika, predstavnika Evropske unije, ki sta govorila čisto na kratko o možnostih Evropske unije, sicer kako lahko vplivamo na rešitev konflikta. Moje vprašanje zadeva um, vojaško oboroževanje v tej regiji. Ali ne bi bilo možno, Eh, da bi v okviru pogajanj za novi partnerski sporazum z Armenijo in Azerbejdžanom ugradili spodbude, ki bi prispevale oziroma bi bile vezane na bistveno znižanje izdatkov za obrožitev. Najlepša hvala. Gospa Ibrisagovič za dve minuti. Takor, Farande. Ja, Eh, hvala, gospod predsedujoči. Evropski parlament je že določil eh, cilje, rešitve in tudi mi smo rekli, Armenija mora umakniti eh, čete iz zasedenih osemljih. Ljudje, ki so pregnani iz svojih domovanj, se morajo tja zopet vrniti. Treba je zagotoviti varnost, To je povedal tudi že gospod Lajčak, to uh, je tudi cilj EU, ki lahko lahko igra nadzorno vlogo. Moje vprašanje je, zakaj to ni bilo realizirano. Že tako pogosto smo govorili o tem, kaj pričakujemo, zakaj to ni bilo realizirano, lahko storimo za to, da bo to realizirano. Status quo ni spremljiv in lahko še zelo dolgo razpravljamo o statusu Gorskega Karabaha. Če pa to počenjamo, moramo biti tudi prepričani, eh, da um, bomo uporabili evropske modele za nacionalne manjšine uh, ob uh, upoštevanju danih dejstev. Eh, imamo podobne primere v Evropi, lahko uporabimo evropski model reševanja konfliktov, Gorski Karabah je evropski problem in EU mora biti rešitev. Hvala lepa, gospa Ibrisagovič. Gospod Galar, za dve minuti. Ja. Hvala, gospod predsedujoči. Najboljša zunanja politika je eh, tista, eh, kjer cilje dosežemo preventivno, preden eh, konflikt sploh izpruhne. In ni kar tako, da imamo mi v parlamentu to temo na dnevnem redu, tu v odboru, pa tudi na plenarnem zasedanju v Štrasburu naj bi to bila tema pogovora. To, kar EU Eh, dela do sedaj ni dovolj. Gospod Lajček je rekel 2 eh, milijona za nevladne organizacije, to je sicer prijazno, eh, ampak zatem ni potreben politični pritisk, ki bi odvrnil obe strani od tega, da se oborožujeta in da vodita vojno druga proti drugi. Moje vprašanje je, ali lahko potrdite, kdorkoli to pač lahko naredi, Eh, da Rusija dobavlja orožje Armeniji in Azerbejdžanu. Eh, to bi rad eh, slišal za vaše strani, da mi to pozitivno potrdite in potem pozivam Evropsko unijo, da gospa Ešten potuje v to regijo in da tako Bakuju kot tudi Erevanu pojasni, da ima od konflikta korist samo Rusija. Zakaj Rusija oborožuje obe strani? Eh, kajti če se uh, eh, oboji bojujejo drug proti drugemu ali bo uh, z, nastopila kot mirovni angel ali pa ponovno kot dominantni dejavnik. In mislim, da to ni niti v interesu Azerbejdžana, niti Armenije, niti v interesu Evropske unije uh, in uh, interesov glede energije, ki jih imamo v tej regiji. Torej, prisrčno vas prosim. Eh, da gospa Ashton eh, to umesti visoko med svoje prioritete in da obema stranima jasno pove, eh, kaj je v njunem interesu, namreč rešitev po mirni poti skupaj z Evropsko unijo. Hvala. Najlepša hvala, gospod Galer. Besedo ima gospod Landsbergis za dve minuti. Izvolite. Uh, you, hvala, gospod predsednik. Imam vprašanje za gospoda Semnebija in za oba veleposlanika, ki sta tukaj z nami. Namreč skupina iz Minska je vendarle odgovorna, ima neko odgovornost. Namreč eh, gre za to, kar počne Gruzija v zvezi z ju, eh, Gorskim Karabahom. Namreč, kaj se tukaj počne, da ne bi prišlo do nove vojne? Eh, Namreč Gorski Karabah in pa ta zamrznjeni konflikt je tempirana bomba, ki lahko eksplodira ali po nesreči, če sploh kdo verjame v takšno naključnost, ali pa lahko prida do tega, če bi nekdo imel interes za to. Tu vidimo, kako je Rusija še vedno sovražna do Eh, neodvisne Gruzije in če nima drugih sredstev, eh, lahko pridejo spet do ideje o novi kavkaški vojni. Namreč kakšno je tukaj mnenje v zvezi s tem, da če Rusija in Armenija napadeta Azerbejdžan pod kakršnim koli pač, razlogom že,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 spoštovani gostje. Zelo zanimivo vas je bilo poslušati. In na podlagi tega, kar je povedal gospod Landsbergis, pa imam eh, pa, pa, pa, pa naslednje. Namreč pred tremi tedni sem bil v Gruziji kot poročevalec Evropskega parlamenta in uh, sem se pogovarjal tako rekoč z vsemi politiki, pomembnimi politiki v Gruziji, z eh, vladnimi predstavniki, eh, opozicijskimi, parlamentarnimi, zunaj parlamentarnimi in vsi so menili, da eh, vsi so se strinjali, da so Gruzici zgroženi zaradi situacije v Gorskem Karabahu in zgroženi tudi zaradi uh, tlečega možnega konflikta med Azerbejdžanom in Armenijo. Morda je to nekoliko pretirano, ampak tik predtem sem bil pa v Turčiji in Turčija je prav tako zelo zaskrbljena zaradi situacije. Vemo namreč, da je tudi v Gruziji armenska manjšina in azerbejdžanska manjšina. In uh, stiki med temi manjšinami v Gruziji so dobri. Toda, tu obstaja še vedno potencial, da tudi eh, možnost, da ruske sile pridejo preko Gruzije v Armenijo in to seveda pomeni element strahu za Tbilisi in uh, tega se v Gruziji boli, uh, bojijo. Tu nimam konkretnega vprašanja, ampak samo želel sem povedati tole, kar sem povedal. Hvala. Najlepša hvala, gospod Lizek. Kil Nilsen je naslednja na vrsti. Je naslednja na vrsti. Najprej, kar se tiče s, uh, položaja Evropske unije tukaj, namreč po eni strani podpiramo uh, Eh, in te, eh, teritorijalno integriteto Gruzije, hkrati pa smo zelo, uh, dosti manj jasni glede Azerbajdžana. Namreč ali ne, mislite, ne, ne menite, da ta različni pristop Evropske unije zmanjšuje njeno kredibilnost in kredibilnost njene zunanje politike v tem območju? In pa potem drugo vprašanje, kar se tiče vključitve Evropske unije v ta konflikt oziroma v reševanje tega konflikta, ali ne menite, da bi bilo dobro, da bi Evropska unija sama po sebi eh, bila eh, eh, prisotna v skupini iz Minska, seveda tam je Francija, ampak to ni celotna Evropska unija, namreč Evropska unija bi bila bolj uh, eh, uh, eh, eh, neutralna, kajti slišali smo, da vsi trije partnerji, ki zdaj sodelujejo, so na tak ali drugačen način vključeni zaradi armenske diaspore v njihovih državah, to pa ni primer na ravni Evropske unije. Torej, ali ne, mest, ali ne bi bilo dobro, da bi Evropska unija bila članica te skupine? Hvala lepa. Najlepša hvala, gospa Kilnilsen. V zaključek razprave Eh, hvala, gospod predsedojoči. In hvala tudi za informacije, ki smo jih prejeli. Zunanja politika Turčije se spreminja in eh, na odnose med Armenijo, Turčijo, Azerbejdžanom, Eh, gledamo kot na nekaj, kar se nenehno spreminja. Eh, vendar pa bi morda lahko do Turčije v tem konfliktu postavili določena pričakovanja. Eh, Turčija ima meje, ki jih tudi zadeva ta konflikt in morda bi lahko povedali nekaj v zvezi s tem kako gledate na odnose s Turčjo v tem konfliktu. Hvala lepa, gospod Svensson. Sedaj pa imajo besedo naši gostje. In sicer v istem vrstnem redu, kot smo začeli, niste natančno povedali, komu so zastavljena vprašanja, torej prosim sami odločite, na katera vprašanja boste odgovorili. Tudi sedaj vam dajem na voljo pet minut Tako boste skupaj lahko odgovorili na vsa vprašanja. Najprej Robert Bratki. Kar nekaj zanimivih komentarjev je bilo. Mislim, da bi lahko dolgo ostali tukaj, če bi želeli odgovoriti na vse. Seveda tega ne nameravam storiti. Uh, Eh, veliko se je govorilo o vlogi Evropske unije eh, in prav je, da to, o tem govorijo drugi. Sam pa bi povedal tole, omejil se bom namreč na komentar o nekaterih zadevah, ki so bile omenjene. Prvič, vloga Rusije. Naš ruski kolega sicer ni z nami in ni moja stvar, da, da branim Rusijo ali njeno vlogo, ampak moram, eh, moram povedati, da se ne strinjam s tem, kar je bilo rečeno, da uh, stvari puščamo v rokah Rusov. Ne, mislim, da ni prav, da tako govorimo, proces ne poteka tako. Tri države sodelujemo tukaj, resnično sodelujemo, seveda imamo interese, različne, razli, različne interese tukaj, ampak imamo pa en skupni interes, to pa je, da ne bi bilo nove vojne. Kajti za vse nas iz različnih razlogov bi bila nova vojna katastrofa in zaradi tega imamo torej ta skupni interes, to nas motivira, da gremo v isto smer. Vse naše države, so, vse tri države so tukaj vključene. E, imel sem veliko sestankov s svojim predsednikom, z zunanjo ministrico in z drugimi ljudmi e, v zvezi s tem. In zato res, še enkrat, zelo dobro sodelujemo, tu delujemo kot tim, delujemo transparentno. In za mojo diplomatsko kariero je to nekaj nenavadnega. Nikoli uh, da 37, 38 letih svoje karijere nisem deloval in sodeloval na takšen način. Tako z francoskimi kot z ruskimi kolegi. Resnično gre za poseben, no, poseben odnos, katerem sodel, v katerem sodelujemo. Zagotovo, torej kot rečeno, imamo ta skupen interes, nismo tega kar pustili komorkoli, katerikoli od, od sodelujočih držav, delujemo transparentno in v dobrem sodelovanju. Govorilo se je tudi o, o načelih mednarodnega prava in o tem, da se nismo sklicevali na, nje, na nja. E, veliko stvari še nismo omenili, glede na omejen čas. E, namreč probleme, če govorimo o tem, eh, če tu vzamemo samo nek, eh, neko načelo, recimo teritorijalna integriteta ali nekaj drugega. Namreč tukaj vse, vsi sodelujoči imajo interes, da se o, oprejo na mednarodno ravo, eh, pravo. Osnova zagotovo je mednarodno pravo in dejansko nam ne pomaga, če se sklicujemo na to, da je treba osnovati stvari na mednarodnem pravu. Seveda, ampak hkrati se morajo te upletene strani pogovoriti in se pri tem seveda govoriti o osnovi mednarodnega prava, ali gre za enakost, za enakopravnost, ali gre za listino združenih narodov, helsinško sklepno listino in tako naprej lahko vam zagotovim, da bodo vse upletene strani prinesle na plano svoje argumente v zvezi tudi z mednarodnim pravom, ampak mi se pa osredotočamo na praktične vidike. Vsaka stran bo namreč predstavila svoja načela, to pa moramo mi pripeljati na neko praktično uporabno raven, da bomo prišli do rešitve, ki bo sprejemljiva za vse strani. Seveda, mednarodno pravo tukaj nas usmerja, nas nekam vodi, ampak hkrati pa ne daje konkretnih, natančnih odgovorov za rešitev problema. Tu moramo ta načela uporabiti na praktičen, pragmatičen način, zato da bomo našli torej rešitev sprejemljivo za vse. Grazie, mašetore. Najlepša hvala, veleposlanik Bratki, sedaj pa veleposlanik Fasije. Če mi dovolite, vidim, da je tolmačenje zagotovljeno, bom zdaj govoril francosko v jeziku Moljera, potem, ko sem prej uporabil jezik Šekspira. Torej, vrsta odgovorov na del vaših vprašanj prihaja. Prvič, zakaj nismo govorili bolj podrobno o tem, kaj pričakujemo, eh, kakšne uspehe pričakujemo v naslednjih tednih. Seveda, uh, upanje je veliko, pričakovanja so velika, ampak hkrati pa je treba biti zadržan, zadržati dah in ne smemo prodajati medvedove kože, še preden smo ga ujeli. Seveda upamo in pričakujemo, da bo prišlo do odločilnega, odločujočega preboja v naslednjih tednih, ampak nikako ne bi bilo primerno, če bi spodbujali neka pričakovanja, ki pa niso upravičena, ki ne bi bila upravičena. Naj podam samo en primer. Eden od mednarodnih komentatorjev, ki je dobro seznanjen, seznanjen situacijo v, Južn, v Gorskem Karabahu, že nekaj let govori, da se nič ne dogaja, da so pogajanja v slepi ulici. Potem pa po kolokviju v Združenem kraljestvu je povedal, da bo konflikt rešen na naslednjem sestanku. Temu bi se ravno radi izognili, zaradi tega ne govorimo o podrobnostih. Eh, gospod Kirilov je govoril o tem, da morda nismo dobro eh, informirani. Ne, zelo dobro smo informirani o tem, kar se, doga kar se je dogajalo v Moskvi pred včerajšnjim. Ameriški kolega in sam sta bila zelo dobro informirana strani naših kolegov, sopredsedujočih kolegov iz Ruske federacije. Bilo bi pa neodgovorno od nas, da bi unaprej govorili o napredku, ki se ustvarja in o, o pričakovanjih, ki, se, ki jih eh, vidimo, da se bodo konkretizirale v naslednjih tednih. Potem pa, kar se tiče uloge Rusije, poleg tega, kar je povedal že moj ameriški kolega, seveda smo prepričani, da Rusija igra odločilno vlogo pri reševanju tega konflikta. In ne zdi se nam, da bi igrala neko svojo vlogo. Vemo, kaj je v igri pri teh pogajanjih. Vemo, da imamo torej pred sabo zaključni dokument, ki ga ni pripravila sama Moskva, samo Moskva. Torej, to, o čemer se danes pogovarjamo, In to, kar uh, ruski minister in pa predsednik želita doseči, je sporazum o končnem dokumentu, ki so ga pripravile vse tri države in katerega začetna različica je bila spisana strani mojih ruskih ameriških predsednikov in sam sem pri tem sodeloval. Potem pa še, kar se tiče vloge Rusije, naslednje ni samo Rusija tista, ki prodaja orožje obema stranena, stranema. To dobro vemo. Brez dvoma ste tudi vi seznanjeni, da v tem trenutku v Evropi nimamo niti ene države, ki bi obvladovala vse vidike uh, uh, gradnje dronov, dronov torej teh uh, avtomatskih pilotov, ki se uporabljajo za iz, uh, izvidovanje ali za, tudi za, včasih za napade. Vedeti morate v tem kontekstu, da 26. junija, torej čez nekaj dni, da bo predstavitev v Bakuju, ko se bo izkazalo, da Azerbejdžan ima na voljo lastne zmogljivosti za gradnjo dronov torej na nacionalni ravni v Azerbajdžanu. Kako pa je do tega prišel? Pričemer vemo, da samo Združene države in še ena, ki jo poznate, ki ima ta tehnologijo za to področje, torej da v Evropi Združeno kraljestvo in Francija skušata na evropski ravni stvari urejati, torej še nekdo drugi poleg Rusije je tukaj pomagal Azerbejdžanu na tem področju. To pa niso združene, drž eh, združene države, samo toliko, da pojasnim. Mislim, da so vsi dobro razumeli, ampak hvala za to intervencijo. Torej, vsekakor mislim, da tisto, kar je res nevarno pri tem oboroževanju, ki poteka v tem trenutku, je nerazumna raven, ki jo je doseglo to oboroževanje. Vedeti morate, da je vojaški proračun Azerbejdžana se zelo povečal, za 20 do 30 odstotkov na leto se je povečeval v zadnjih letih, da se je letos pa podvojil. Torej, letos se je povečal za 100 odstotkov. Hkrati morate vedeti, da vojaški proračun Azerbejdžana je večji od proračuna, eh, celotnega proračuna Armeniji. In zato imamo tu ta neravnovesja, ki so nevarna in zaradi tega sem vesel, potem ko sem slišal gospoda Lajčaka, vesel tega, da Evropska unija namerava trdno nastopiti, imeti tu nek dialog v smeri neobroženega reševanja konflikta in zato sem vesel torej tudi, da uh, uh, lahko podprem oziroma podarim stališče sopredsedujočih držav. Brali ste izjavo iz Dovila, tam že govorimo o tem, da je nespremljiva takšna situacija. In da, torej, da bo uporaba orožja obsojena strani mednarodne javnosti oziroma skupnosti. Potem pa so Eh, govorili ste o tem, da nismo omenili mednarodnega prava. Presenečen sem, govoril sem sam o Moskovski deklaraciji, ko je prišlo prvič do eh, izjave obeh strani, ki sta se strinjali, da je treba stvari urediti na miroljuben način, na podlagi ustreznih načel in seveda sklepov, ki počivajo na mednarodnem pravu. V dokumentu, ki ste ga prav tako dobili, lahko najdete astansko izjavo iz Astane, v kateri so naše države dosegle, da sta obe upleteni državi se strinjali, da potrebujemo rešitev na podlagi mednarodnih standardov, na podlagi listine Združenih narodov in Helsinške sklepne listine. Torej, to je omenjeno, konkretno omenjeno v tej izjavi. Potem pa, zakaj kljub vsem dobrim sklepom še nismo prišli do Eh, rešitve zato, ker se upleteni strani nista želeli, ker tega nista želeli. In eh, povedano je že bilo, da še nismo prišli do, eh, do sporazuma, namreč mednarodna medijacija ne more priti do sporazuma, ne more ga usiliti stranema. Obe strani morata sprejeti pač nek kompromis. Ampak beseda kompromis pa, in to dobro vem, vem, bil sem tudi sam veleposlanik v Gruziji, preden sem se bolj ukvarjal z Azerbejdžanom, torej rekel bi, da beseda kompromis v teh kulturah niti veni, niti drugi ne obstaja. In zaradi tega je tako pomembno, da Evropska unija prispeva nekaj k tem naporom, uh, oblikovanja civilne družbe. Gospod Kirilo je rekel, da sem nekoliko skromen in, in zadržan, kar se tiče vloge Evropske unije. Če sem omenil odločilno vlogo, torej odločilno vlogo, to ni skromno. To je vloga, ki jo vidim za Evropsko unijo, še posebej, kar se tiče spodbujanja demokracije. Tam je bistvena ta vloga. Namreč Pogajanja so nekaj, eh, so kot vlak, ki vozi v predor. Torej tam ni zunanih vplivov, iz, iz, iz tega predora nič ne uhaja, ampak kaj se bo pa zgodilo, če je vlak, ki je v predoru pogajan, če bo prišel ven z nekim teoretičnim modelom rešitve, Če, v takem primeru, eh, takrat pa bodo še uh, vagoni civilne družbe še na začetku tunela na drugi strani. Torej na noben način, na ta način ne moremo priti do tega, da bomo prišli do nekega političnega poguma, ki bo predlagal ljudem, ki bo rekel ljudem, stvari so takšne in takšne. In končno še zadnja zadeva v zvezi z vlogo Evropske unije. Rekel sem, da mora biti odločilna, ampak da odgovorim svoji sonarodnjakini, Namreč, zakaj Evropska unija, ki, eh, ki naj bi nadomestila Francijo, kako, kako je s tem? Naj podarim, da tisto, kar je dobro za ta model, obstoječi model reševanja, torej ta format reševanja, če je odgovor pritrdilen na vsa ta vprašanja, potem ni tu nobenih težav. Če pa Evropska unija kot medijator lahko zagotovi isto zaupnost, kot danes obstaja, zakaj ne? Potem se strinjamo. Bi pa to bilo treba še dokazati. Če lahko Unija zagotovi isto stalnost delovanja, govoril sem o sopredsedujočem eh, Rusu, Francozu, šest let Rus, šest let in pol Francoz, potem da, potem je odgovor da. In končno, last but not least, kot rečemo lepo v francoščini, če je Evropska unija sposobna zagotoviti takšno odzivnost, ki bo omogočila, v, da v 12 urah, v pol dneva dobimo uh, odziv treh prestolnic, ki so opletene, ko, so, ko je prišlo do teh uh, konfliktov leta 2008 na razmetveni črtvi, v manj kot pol dneva je bilo treba zelo jasno povedati z najviše ravni naših držav, uh, ministrom eh, za obrambo v obeh eh, in pa obema predsednikom v obeh državah. Torej, če Evropska unija lahko tudi to zagotovi v manj kot pol dneva, odlično, potem naj odigra to svojo vlogo. Potem pa še kar se tiče izvajanja učinkovitosti, morate vedeti, da dovilska izjava, katere močno naravo ste zaznali, Z, torej, je zelo jasno usmerjena ta izjava za obe državi, za obe skupaj in za vsako posebej. Torej, vedeti morate, da smo za to besedilo potrebovali eno uro. Trije so predsedujoči, eno uro, da smo spisali to besedilo. In niti Kremelj, niti Bela hiša, niti Elizejska palača niso tu spremenili ničesar, če je Evropska unija sposobna storiti to, priti do takega teksta v eni uri, potem pa dejansko ni nobene težave s tem, da lahko Evropska unija Francijo nadomesti v teh pogajanjih. Grazie, onorevole eh, Fassie. Najlepša hvala, veleposlanik Fassie, sedaj pa veleposlanik Kasprička. Najlepša hvala ampak pravzaprav ni bilo nobenega vprašanja, ki bi se nanašal na moj mandat. Mislim, da sta so predsedujoča že na vse odgovorila. No, vseeno sem vam dal besedo, če bi želeli podati kakšen komentar. E, Peter sem ne bi, pet minut. Hvala lepa, gospod predsednik. Veliko vprašanje je bilo upletenih eh, v prispevke vaših kolegov Landsbergisa, Galerija Liska in tako naprej. Šlo je tudi za vlogo Rusije. Glede na moje izkušnje po številnih letih delovanja na Južnem Kaukazu in v regiji, moram povedati, da želi Rusija obdržati in ponovno vzpostaviti vpliv eh, na območju Južnega Kaukaza. Skoraj 20 leti se je nahajala v neke vrste obrambnem položaju, kar pa zadeva gorski Karambah, mislim, da ima Rusija kar nekaj ciljev. Ruska Ruski premik eh, na tem področju se je začel eh, kmalo po vojni v Gruziji in zato mislim, da je šlo za pozitiven premik po eh, katastrofi, ki jo je predstavljala vojna v Gruziji. Mislim, da moramo odprta vprašanja uporabiti kot pritisk na azerbajdžansko in armensko stran in na ta način želi Rusija uresničevati tudi svoje varnostne interese. Kljub temu, da je ta hipoteza vprašljiva, mislim, da Rusija želi tudi preprečiti, da bi se dogajanja v Južnem Kaukazu eh, izmaknila nadzoru. Namreč to bi ogrozilo ruske interese, to pa seveda ne izključuje možnosti, da lahko vseeno pride do uh, izbruha nekake, nekakšne naključne vojne. In to je povezano z negotovostmi, ki sem jih že omenil. Ta vojna bi najbrž vključevala ne zgolj Armenijo in Azerbajdžan, ampak tudi nekatere druge države. Poleg tega bi predstavljala veliko gražnjo tudi za Gruzijo. Vloga Turčije, gospod Svensson je zastavil to vprašanje, pa tudi Miroslav Lajček je o tem govoril. Seveda je zelo pomembno, da, da Turčijo vključimo v kakršnokoli regionalno pobudo, ki bi bila sprejeta za območje Južnega Kaukaza. Turčija je namreč eh, zelo pomembna in lahko predstavlja gonilo za rešitev konfliktov na tem območju. Turčija ni odigrala vloge, ki bi jo morala iz eh, različnih eh, razlogov. Gorski Karabah in konflikt na tem območju je morda pri tem najpomembnejši. Naj vas opomnim, da je bil konflikt v Gorskem Karabahu pravzaprav razlog, da ni prišlo do rešitve rusko-armenskega vprašanja. To vprašanje je bilo potisnjeno na stran vsaj za nekaj časa. Torej, Turčija vsekakor igra zelo pomembno vlogo pri rešitvi tega konflikta. Obžalujemo, da je Turčija takrat eh, vzpostavila to povezavo in predstavniki Evropske unije še naprej zagovarjamo mnenje, da bi morala biti rešitev turško-armenskega konflikta obravnavana ločeno, lahko bi predstavljala pozitivno dinamiko, ki bi prispevala tudi k rešitvi vprašanja Gorskega Karabaha. Sedaj pa k mednarodnemu pravu. Gospod Kasulides, gospa Ibrisagiš, gospod Provera, gospod Weigl, gospa Kil Nilsen, ste zastavili vprašanja povezana z mednarodnim pravom. Moj kratek odgovor je podoben odgovoru gospoda Bredkija. Seveda je potrebno mednarodno pravo spoštovati. Ampak, če spregovorimo o tem, kaj vključuje sporazum po konfliktu, se moramo zavedati, da gre tukaj za več kot zgolj za mednarodno pravo. Po večini gre za politične sporazume. Gospa Jatenmeki, Jatenmaki, veseli me, da ste zastavili vprašanje povezano z funkcijo posebnega odposlanca. Sam sem upravljal to delo eh, pet let, veselila. Veselilo me je tudi sporočilo gospoda Lajčaka, da bomo imeli posebnega odposla, posebnega odposlanca od 1. septembra. Prepričan sem, da ta funkcija daje Evropski uniji možnost, da se bolj intenzivno vključi v dogajanje v regiji, eh, poleg tega je daje tudi veliko bolj prepoznavno vlogo. Zagotavlja večjo pozornost eh, za dogodke v regiji, poleg tega je na ta način boljša tudi komunikacija med Evropsko unijo in to regijo. Kdorkoli bo že imel to funkcijo od 1. septembra, bo opravljal zelo pomembno vlogo v imenu Evropske unije. Najlepša hvala. Grazie. Hvala lepa. Se prispevki bo zaključil eh, Miroslav Lajček. Hvala lepa, gospod predsednik. Moja prednost je ta, da je bilo na večino vprašanj že odgovorjenih. Sedaj se bom osredotočil zgolj na tiste, ki, na tiste, ki so se nanašala na vlogo Evropske unije, pa tudi na nekaj drugih točk. Najprej k vlogi Evropske unije in sicer v povezavi s tem, da je ali pa ni članica skupine iz Minska. Imamo različne pogajalske formate, 5 plus 2 za Pridnesterje, skupino iz Minska za Gorski Karabah eh, in tako naprej. Spoštovati moramo te različne oblike reševanja konfliktov. Ne smemo se pogovarjati o samem formatu pogajanj, namesto da bi se pogovarjali o samem problemu. Na ta način namreč problemu nikakor ne bomo rešili in to je potrebno razumeti z vsakim problemom smo se soočili drugače, vendar eh, pa se vedno opiramo na mednarodno pravo, kadarkoli sodeluje Evropska unija, vzpodbuja tudi evropske vrednote, evropska načela in želimo vzpostaviti načelo pravne države eh, in pa demokracijo ter spoštovanje človekovih pravic povezave med Gorskim Karabahom in Gruzijo ta seveda obstaja, gre za isto regijo. Kaj lahko storimo? Doseči je potrebno napredek na obeh eh, straneh. Poleg tega pa moramo biti dosledni pri svojih stališčih in zagovarjati moramo svoje temeljne načela strategija Evropske unije. Evropska unija ima tako strategijo kot orodja. Govoril sem o elementih naše strategije. Konkretna strategija Evropske unije pa bo odvisna od napredka na kraju samem. Če bo sprejet politični sporazum eh, konec tega meseca, bo to odprlo povsem nova vrata in pričeli se bodo različni politični procesi, kjer lahko Evropska unija pokaže svojo dodano vrednost. Eh, če bo prišlo do stagnacije, pa eh, bo seveda naša vloga omejena. Govorili smo tudi že o orodjih od 1. septembra, kot je bilo že rečeno, naj bi imeli novega posebnega odposlanca za eh, Južni Kaukaz in za situacijo v Gruziji. To bo Evropski uniji dalo bolj prepoznavno vlogo in to bo tudi naš instrument pri uspodbujanju vloge in pa stališč Evropske unije. Omenjen je bil tudi pridružitveni sporazum z Armenijo, pa tudi z Azerbajdžanom. Tukaj gre za zelo pomembno orodje in tega se dobro zavedamo. Eh, prejšnji teden sem bil v Bakuju, Erevanu in Tbilisiju in eh, s sogovorniki sem se pogovarjal o novi filozofiji vzhodnega partnerstva. Tukaj gre za drugačen individualni pristop temelji na eh, dveh stebrih in sicer na evropskih vrednotah in na povsem tehničnih vprašanjih. In en steber ne more napredovati brez drugega. In zato sem pozval naše partnerje, da natančno določijo eh, svoje cilje, kajti več bo reform, eh, več bo integracije v Evropsko unijo, več sredstev bodo lahko dobili iz Evropske unije pripravljamo tudi eh, vrhunsko srečanje vzhodnega partnerstva, ki bo potekalo septembra v Varšavi in želimo, da bi vsi eh, naši partnerji videli prednosti, ki jih prinaša vključenost v ta proces. Ne strinjam se, da Armenija in Azerbajdžan ne izpolnjujeta pogojev za pridružitveni sporazum, ta postopek že poteka in Ocenjujemo napredek, ki je bil dosežen in sicer vsak teden sproti. Izdali smo tudi umestno poročilo za lansko leto, ki zelo dobro kaže, kakšen napredek je bil dosežen v vseh šestih državah, ki so naše vzhodne partnerice in to je zelo dobra osnova za napredek. In to se je izkazalo tudi v vseh treh prestolnicah, ki sem jih obiskal lani ne moremo seveda zanemariti vprašanja Gorskega Karabaha, ampak zelo jasno govorimo o ciljih Evropske unije in eden izmed teh ciljev je tudi rešitev zamrznjenih konfliktov, poleg tega pa želimo tudi spoštovanje načel Evropske unije, tako v Bakuju, kakor tudi v Erevanu. Seveda pa je potrebno rešiti tudi situacijo v Gorskem Karabahu in na ta način eh, Evropska unija vpliva eh, na rešitev tega konflikta. Najlepša hvala, gospod Lajčak, hvala lepa vsem gostom, ki so nas eh, seznanili z svežimi novicami iz regije Gorskega Karabaha. Hvala tudi za vse informacije o pogajanjih. Sedaj pa bomo sejo prekinili za pet minut, potem pa bomo nadaljevali z eh, dnevnim redom. Sicer za majhno zamudo opravičujem se poročevalcu Watsonu, ampak eh, nažalost nismo mogli storiti več. Absolutely didn't care about this policy.

Eh, eh, eh, Dragi kolegi, prosim, sedite na svoje mesta. Začeti moramo z naslednjo točko dnevnega reda. Prosim, kolegi, sedite na svoje mesta. Začeti moramo z naslednjo točko. Sedite. Sedite. colleagues please sit down we have to start the work Začeti moramo z delom, dragi kolegi. Torej, najprej naj vam sporočim, da če ni nobenih pripomb, Potem je sprejet zapisnik za seje 9. maja 2011. Pozabil sem to točko obravnavati že prej. Sedaj pa prehajamo k naslednji točki dnevnega reda in sicer gre za priporočilo svetu in komisiji glede pogajanj o pridružitvenem sporazumu med Evropsko unijo in Moldavijo. Veliko čast nam je, da je z nami ostal Miroslav Lajčak, izvršni direktor Evropske službe za zunanje delovanje, zadolžen za Rusijo, vzhodne sosede in Zahodni Balkan. Seznanil nas bo z pogajanje. Kot veste, naš odbor pozorno spremlja ta pogajanja, ki so se pričela 10. januarja 2010 in inštitucije Evropske unije, ki pripravljajo ta sporazum, lahko pripravijo tudi svoje priporočila glede smernic za razvoj naših odnosov z Republiko Moldavijo. Poleg tega lahko predstavimo priporočila tudi za druge točke tega sporazuma naj kolege opozorim, da danes in jutri zaseda tudi parlamentarna skupščina za sodelovanje med Evropsko unijo in Moldavijo in z nami so člani parlamentarne skupščine za sodelovanje, ki so prijazno prekinili s svojim delom in se nam pridružili. Zahvaljujem se jim za njihovo pripravljenost in prijaznost. Veselime, da so z nami in da bodo spremljali to razpravo. Kar takoj dajem besedo poročevalcu Grahamu Watsonu, ki ga je kraljica, ki mu je kraljica Elizabeta II. pred kratkim podelila tudi častni naziv in zato mu čestitam. Vendar pa ga ne bom naslavljal z Sir Watson, kajti nisem državljan Velike Britanije. Kljub temu pa čestitke. Hvala lepa, gospod predsednik. Rad bi pozdravil nadzočnost eh, parlamentarnih kolegov iz eh, Moldavije pod predsedstvom Katarine Fuso prisostvujejo eh, sestanku parlamentarne skupščine za sodelovanje med Evropsko unijo in Moldavijo. Pri predstavitvi bi rad začel z zadnjimi volitvami v Moldaviji, ki so bile v skladu s eh, mednarodnimi standardi. Vseeno je bilo še nekaj vprašanj, ki jih je bilo potrebno rešiti. Kljub temu pa upam, da bo sprejeto soglasje glede pravičnosti drugega kroga eh, teh volitev, ki bodo potekale 19. junija. Pri predstavitvi svojega poročila bi se rad zahvalil poročevalcem v senci iz drugih poslanskih skupin, poleg tega bi se rad zahvalil tudi uradnikom tega odbora za vso podporo pri pripravi tega poročila. Številni bolje poznajo Moldavijo kot jaz sem to poročilo je priporočilo svetu, komisiji in službi za eh, zunanje delovanje. Gle, gre za eh, priporočilo v povezavi z pridružitvenim sporazumom. Poročilo naj bi bilo kratko, ni tako kratko, kot sem upal, da bo, ampak eh, bolj se ukvarjaš z določenimi stvarmi, več stvari se spomniš in jih vključiš v svoje poročilo. Kljub temu pa upam, da sem zajel vsa pomembna vprašanja, še prav posebej upam, da sem vključil temeljne elemente, ki jih poročilo tudi potrebuje. Naj podam kratek povzetek. Govorim o pogajanjih in sicer v okviru možnega članstva v Evropski uniji. Gre torej za bolj dolgoročno perspektivo pozivam vse strani, eh, da spoštujejo eh, voljo ljudstva, če tudi je to zelo težko. Če tudi se voljivci lahko včasih zmotijo, v demokraciji nihče nima pravice, da jim to tudi pove. Poleg tega pozivam Evropsko unijo, da zagotovi zadostna sredstva za pomoč Moldaviji pri dosegi eh, prostotrgovinskega sporazuma, obsežnega prostotrgovinskega sporazuma, pa tudi pri vzpostavitvi brez eh, vizumskega režima. Poleg tega se osredotočam tudi na prilagajanje eh, pravilom lojalne konkurence Evropske unije. Poleg tega govorim tudi o reformah, ki jih Evropska unija želi v Moldaviji, govorim tudi o pomenu vključitve eh, civilnih ustanov v demokratično družbo. Pozivam Evropski parlament, eh, da je popolnoma vključen v pogajanja in pa pozdravljam možnost danes in pa v prihodnosti, da lahko z kolegi iz Moldavije razpravljamo o tem, kako oni gledajo na situacijo. Prejeli smo mnenje odbora za mednarodno trgovino, gospod predsednik. Povedati moram, da se strinjam z njihovimi zaključki in priporočam kolegom, da te zaključke sprejmemo in jih vključimo v poročilo. Seveda pa bi pozdravil tudi komentarje in predloge kolegov glede osnutka poročila, ki sem ga danes predložil. Um. Najlepša hvala, Sir Graham Watson. Sedaj pa predajem besedo gospej Makovej, ki je eh, sopredsedujoča parlamentarne skupščine za odnose z Moldavijo. Uh, <clears throat> you, Najlepša hvala, gospod predsednik. Hvala lepa. Graham za to zelo, zelo dobro in obsežno poročilo. Rada bi tudi pozdravila naše kolege iz eh, parlamenta v Moldaviji. Šest jih je danes tukaj z nami. In ta seja se osredotoča na napredek v Republiki Moldaviji, na probleme na poti približevanja k Evropski uniji. E, nekaj naših zaključkov bi radi predstavili tudi kolegom tega odbora. Na začetku naj povem, da podpiramo vlado v Moldaviji pri dejavnostih povezanih z vzpostavitvijo brezvizumskega režima. Pri tem je ključnega plomena izvajanje zakonodaje. To je najtežje doseči in eh, zaradi tega smo jih prosili, da pričnejo z izvajanjem in jih pri tem tudi podpiramo. Po mojih izkušnjah in glede na izkušnje držav v regiji, je to eh, največja preizkušnja, torej izvajanje. Naša podpora in pa finančna podpora izvajanju. Ko se prične z izvajanjem, eh, tudi prebivalci države opazijo razliko. Poleg tega naj povem, eh, da napredek Moldavije ocenjujemo eh, po njenih dosežkih. Trenutno je to zgodba o uspehu in upam, eh, da bo tako tudi ostalo. Moldavija je na prvem mestu v vzhodnem partnerstvu in mislim, da bi morali države tako obravnavati tudi v prihodnosti, glede na njihove dosežke. Torej. To prinaša tudi večjo odgovornost za vlado v Moldaviji. Na ta način je ocenjen resničen napredek v državi. Vemo seveda, da obstajajo določene ovire in seveda bi radi pomagali tudi pri premagovanju teh ovir. Upam, da se bodo pogajanja oziroma uradni pogovori o Pridnesterju razvijali v pozitivni smeri in da bo prišlo do rešitve tega problema. Vsekakor pa pozdravljam dejstvo, da smo zelo blizu uradnih pogovorov. Eh, v bližnji preteklosti smo namreč imeli zgolj ne uradne pogovore. Potrebno je rešiti težave v Pridnesterju poleg tega pa je potrebno razmisliti tudi o mednarodni, o mednarodnih policijskih enotah. Poleg tega se je, potreb, se je potrebno zastaviti vprašanje, ali gre tukaj dejansko za konflikt. Govorimo namreč o zamrznjenem konfliktu. V preteklosti pravzaprav pravega konflikta ni bilo. Oglejmo si, kakšna je situacija danes in glede na to lahko potem sprememo politične odločitve. S tem bom tudi zaključila. Najlepša hvala. Makovej. Hvala lepa, gospa Makovej. Da bi nekoliko nadoknadili zamudo, bo gospod Lajček eh, podal svoj prispevek po prispevkih poročevalcev v senci. To bo njegov prispevek, hkrati pa tudi odgovor na vaše vprašanje. Gospod Preda je naslednji na vrsti eh, nadomešča gospoda Ungoreanoa, ki je poročevalec v Osenci. Beseda je vaša, gospod Preda. <clears throat> Așa, eh, înainte de toate să-i salut și eu pe colegii noștri din... Eh, Hvala. Dovolite, da najprej pozdravim kolege iz Republike Moldove, ki danes sodelujejo na našem sestanku. Eh, rekli ste že, da je moj kolega Ungoranu, poročevalec v Senci zadržan, ker v drugem odboru predstavlja eh, še eno svojih poročil in zato ga danes tu nadomeščam. Gospod Ungoranu je najprej želel izreči čestitke poročevalcu za besedilo s priporočili. Kolega je mnenja, eh, da besedilo vsebuje vse pomembne elemente, o katerih je tudi potekala razprava v okviru prehodnih posvetovanj z eh, poročevalcem in poročevalci v senci. Eh, gospod eh, Goranu je prav tako mnenja, da je pomembno podpirati Republiko Moldavijo na njeni poti v Evropo. Z, to je omenjeno tudi v besedilu. Tri pripombe pa vam moram posredovati v imenu gospoda Goranoja in sicer številka ena C, kjer gre za sklic na odnose z sosednjimi državami. To je treba spremeniti. Gospod Ongoranu bo predložil spremembo. Potem ena J, tu je treba precizirati Pridnester je kot integralni sestavni del Republike Moldavije. In še tretja pripomba, energetski vidik in sicer ena Q. E, to je potrebno razširiti in sicer ta sklic na zanesljivost oskrbe z energijo e, na evropske norme in regionalne energetske projekte. Gospod Ungoranu obljublja, da bo predložil ustrezne predloge sprememb. E, to priliko bom izkoristil za to, da spregovorim tudi v osebnem imenu in sicer eh, čestitam gospodu poročevalcu Watsonu. Volitve pred desetimi dnevi prav tako lahko pozdravim, to so bile občinske volitve. Eh, upam, da se bo vse dobro išlo. Eh, priča bomo še drugemu volilnemu krogu v nekaterih volilnih okrožjih. In dovolite, da povem še naslednje dialog glede vprašanja prednestarja I je izjemno pomemben. V preteklih mesecih eh, smo videli obetavne signale, eh, da bo ta nesrečni eh, konflikt v neposrednji soseščini EU premoščen. Prav tako je najavljeno, da bodo v bližnji prihodnosti potekali pogovori in upam, da bodo te pogovori tudi uspešni evropska pot Republike Moldavije, za katero so se kolegi odločili. Ta pot je tako zelo pomembna in zato je potrebno rešiti vprašanje Pridnestarja. In za zaključek želim spregovoriti še o točki, ki jo je omenila tudi gospa Makavej. In sicer prva uvodna izjava. Tam je zapisano, Republika Moldavija ima potencial, da postane zgodba uspehu v okviru su politike sosedstva. Ali su to sugerira, da je temu sedaj že tako? In mi bi to v tem smislu lahko preoblikovali, kajti ni več potrebno leta dolgo čakati, tako kot pri Turčiji. Eh, da bi iz tega eh, potegnili določene sklepe, če je bila dejansko to zgodba o uspehu. Hvala. Hvala lepa, gospod Preda. Sedaj pa gospod Pasku, ki je drugi podpredsednik odbora za zunanje zadeve in pa poročevalec v senci za socialiste. Eh, hvala lepa, gospod predsedujoči. Dovolite mi, da se zahvalim gospodu Graham Watsonu, Sir, Sir Graham, za izdelavo osnutka tega poročila, eh, kjer je upoštevano to, eh, kar, eh, za kar smo se dogovorili v predhodnih razpravah. Tudi gospod Preda je to omenil. To je pomemben prispevek, po mojem mnenju, ki prihaja tudi v pomembnem trenutku. Eh, toliko je problemov v Evropi in okrog Evrope in zato je težko posvetiti pozornost ehm, kandidaturi, eh, kot je to kandidatura Republike Moldavije. Zato je pomembno, eh, da je inter Eh, re, da ostane interes tistih, ki v Evropi sprejemajo odločitve ohranjen, tako eh, da to ne ostane izven evropskih inštitucij. Eh, v trenutni formulaciji to, ta osnutek poročila nagovarja najpomembnejše probleme, s katerimi se ta hip sooča kandidatka Republika Moldavija. In tu je pozornost usmerjena tudi na dejstvo, da je to pomemben trenutek. Moldavski kolegi so torej opozorjeni na ta trenutek in to je obdobje, ki ga ne smemo kar tako preiti. Potrebno je izkoristiti možnosti, ki se ponujajo. Mi bomo storili vse, Eh, da bo EU nudila ustrezno podporo in pozornost Republiki Moldaviji. Hkrati pa mora tudi druga stran eh, ustrezno reagirati. Za tango sta vedno potrebna dva. Torej, prisrčna hvala za vaše delo. Eh, podpiram poročevalca še naprej pri njegovem delu, lahko mu tudi osebno pomagam z nasvetom v imenu svoje poslanske skupine, pa lahko zagotovim, da želimo dobro poročilo, eh, ki bo upoštevalo eh, dobro in uspešno kandidaturo te države. Šulc. Eh, Hvala lepa. Sedaj pa gospod Šulc, poročevalec v senci za zelene. Herr Präsident, ich möchte. Eh, hvala, gospod predsedojoči. Dovolite, da tudi v svojem imenu pozdravim kolege iz Republike Moldavije in da eh, povem, da je poročilo kolega Watsona zelo obsežno in zelo uravnoteženo in samo na malo številnih mestih bi mi predlagali določeno preciziranje. Mislim, da je pomembno in to kaže tudi poročilo, eh, da Republika Moldavija med šestimi državima, ki jih imamo v vzhodnem partnerstvu, eh, kaže zelo jasno orientacijo v smeri proti Evropi in se tudi zelo trudi v tej smeri. Zato dovolite, da to pozitivno podarim, če to primerjam z drugimi državami eh, vzhodnega partnerstva. V poročilu bi morali imeti še eh, sklic na črnomorsko strategijo, tako da vidimo, da gre za povezavo. Eh, prav tako pa je eh, pomembno v zvezi z pridnisterjem in temi pogajanji omeniti, da zahtevamo, da Rusija igra konstruktivno ulogo. Kaj ti um, Eh, izjavi predsednika Medvedjeva aktivno še ni sledilo prav veliko stvari. Tudi v zvezi z liberalizacijo vizumskega eh, režima eh, je treba podariti ehm, vprašanje Armenije, kajti mislim, da gre za suverenost določene države, ko govorimo o vizumskemu režimu in Schengenu. In tu je prav tako pomembna obsežna ekonomska podpora Moldaviji. E, mi bomo predložili vse te predloge tudi v pisni obliki. E, hvala lepa. Sedaj pa poročevalec v senci v imeni skupine GUE, ki ga ni. Sedaj pa torej gospod Belder v imenu skupine EFD. E, hvala, gospod predsedojoči. Prisrčna hvala, eh, da lahko postavim vprašanje in sicer želim povedati, eh, da je osnutek kolega Watsona zelo eh, dober in prisrčno čestitam tudi k njegovemu novemu nazivu. Mislim, da ste ta naziv dejansko Eh, zaslužili, če si pogledam, koliko časa že delate v tej hiši. Eh, moje prvo vprašanje, to je osebno vprašanje, pred kratkim sem izvedel, eh, da obstaja tako imenovani nemški neuradni dokument in v naslednjem tednu bomo govorili tudi o temi pridnestarja tudi gospoda Lajčeka želim vprašati, eh, kakšno, kakšen pomen pripisujete nemškemu neuradnemu dokumentu, eh, kaj ti analize v imenu Jamestown Foundation kažejo na določeno zaskrbljenost, če pomislimo, da je morda problematično, eh, če si naprimer pogledamo Rusijo. In to bi lahko ogrozilo evropsko pot Moldavije. Zato imam naslednje vprašanje. Sam tega nisem videl, tega tudi ni bilo v dokumentu kolega Watsona. Vendar pa bi rad slišal od gospoda Lajčaka, kako gleda na ta nemški neuradni dokument. To je nemško stališče, to ni evropsko stališče, kot vem, ampak pri pogajanjih 5 plus 2. Gre tudi za to vrstno vprašanje in to je nekaj zelo bistvenega, kajti tu gre za celo vrsto pomembnih točk, naprimer omike noti iz Pridnesterja, o tem sploh ni govora. No, lahko bi povedal še več, žal nimam zelo veliko časa, ampak ta neuradni dokument. Eh, to dejansko lahko ima zelo velik vpliv in rusko stališče se bo morda lahko zaostrilo eh, in sicer eh, v negativnem smislu glede eh, zakonodaje v Pridnestarju. Skratka, moje osebno vprašanje kakšno je vaše mnenje do tega in potem odnosi Moldavija v e pogajanja o liberalizaciji vizumskega režima obstaja akcijski načrt eh, in v zameno naj bi Moldavija prilagodila svoje zakone, naprimer protidiskriminacijsko zakonodajo in to gre zelo daleč. Hmm, naprimer določene klauzule, izključitvene klauzule kar zadeva diskriminacijo, veroizpoved in tako naprej. Mm, Vsega tega ni. Ali se sedaj pričakuje, eh, da bo ta protidiskriminatorna zakonodaja šla dlje kot to, kar je eh, že zapisano? Hvala lepa, gospod Belder, gospod Traskovski. Grazie mille, presidente. Uh, Hvala lepa, predsednik. V odboru za parlamentarno sodelovanje smo pravkar razpravljali o vprašanju Moldavije in strinjali smo se, da se je Evropska unija znašla v zelo težavnem položaju zaradi finančne krize, zaradi pogajanja proračuna in tako naprej in tako naprej. Ampak, ko govorimo o našem sosedstvu, o Moldaviji, eh, se nam odpirajo pomembne priložnosti, Evropska komisija je namreč spremenila eh, svoj odnos v novem dokumentu in situacija je resna, ko gre za zagotavljanje večje pomoči eh, tistim, eh, ki bolje napredujejo. Večkrat smo govorili o pogojevanju in o tem se pogovarjamo tudi z mačarskim in polskim predsedovanjem. Dve pripombi. Prva je namenjena Grahamu Watsonu, ki je pripravil odličen osnutek poročila. Ed edino, kar bi rad pripomnil, je, da smo vedno znova govorili o tem, da bi se lahko sosedske države pridružile agencijam Evropske unije in mislim, da bi morali biti nekoliko eh, bolj eksplicitni eh, pri napredku, ki je bil dosežen. Se zadnje je bil dosežen napredek. V zadnjih petih letih eh, se ni veliko zgodilo, trenutno pa imamo nekaj jasnih znamen glede razvoja strategije na tem področju. Mislim, da bi morali na vsak način čestitati Evropski komisiji za napredek dosežen na tem področju. In še vprašanje gospodu Lajčaku. Kot veste, sosedstvo, predvsem pa Moldavijo, zelo resno obravnava tudi polsko predsedstvo. Nih, ne prav veliko, eh, prav veliko ljudi ne ve, da je Moldavija zelo pomembna na eh, dnevnem redu polskega predsedstva, eh, vendar pa je tukaj pomembno tudi dosega konkretnih ciljev, radi bi dosegli konkretne cilje v primeru Moldavije. Zato me zanima, kaj je po vašem mnenju tukaj ključnega pomena. Če bi morali definirati tri, štiri cilje, ki jih morate, ki bi jih želeli doseči v naslednjih 3-4 mesecih, da bi lahko rekli, da je bilo predsedstvo uspešno, eh, katere bi, kateri bi bili ti štirje eh, cilji. Najlepša hvala. Hvala, gospod Raskovski. Korina Fuzo je naslednja na vrsti, so predsedujoča odbora za parlamentarno sodelovanje z, med Evropsko unijo in Moldavijo. Izvolite. Mulțumesc, domnule președinte. Prisrșna, hvala, gospod predsedojoči, strani delegacije iz Moldavskega parlamenta. Pozdravljamo osnutek poročila poročevalec Graham Watson zasluži naše polno priznanje. In naše mnenje je more for more. To, kar je v resoluciji, je dober pristop, to je učinkovit pristop in primern za Republiko Moldavijo. Dialog med vsemi političnimi strankami je bil in je še vedno za nas zelo pomemben. in sicer tudi zaradi ustavnopravnih učinkov, na katere upozarja tudi gospod Watson. Eh, Prečasne parlamentarne volitve eh, so za nas eh, najmanj dobra opcija. Imeli smo že tri parlamentarne volitve v obdobju dveh let. Sistematično se je poskušalo spostaviti dialog z opozicijo, žal pa je treba povedati, da to ni eh, pripeljalo do uspeha. Mi pričakujemo sodbo Ustavnega sodišča Republike Moldavije in sicer Alijanca za evropsko integracijo se je na sodišče obrnila za vprašanjem, eh, kako je mogoče rešiti ta ustavni konflikt kajti to ne učinkuje ravno pozitivno na politiko. E, seveda bo sodba upoštevana, e, katera priporočila e, v kratkem pričakujemo strani Beneške komisije. Zelo pomemben se nam zdi, angažma Evropske unije v pogajanjih 5 eh, plus 2 za rešitev pridnestarskega konflikta in želeli bi si celo močnejši angažma strani Evropske unije. Kar zadeva liberalizacijo vizumskega režima in kar zadeva sprejem pogajalskih stališč glede trgovine, eh, lahko povem, da je to pomembno. sežen eh, prostotrgovinski sporazum eh, mora eh, to upoštevati v pogajanjih, prav tako je potrebno upoštevati lokalno kontrolirano migracijo in ekonomska integracija je za nas zelo pomembna. Reforma pravosodja, akcijski načrt vlade za dva, od 2011 do 2014 obsega celo vrsto ciljev Eh, ki imajo vsi skupaj za cilj eh, vzpostavitev učinkovitega eh, sodstva, ki dela tako, kot to zahtevajo evropske norme. Republika Moldavija bo sprejela zakonodajne ukrepe za izvajanje akcijskega načrta EU Moldavija za liberalizacijo vizumskega režima. Republika Moldavija bo na naslednjem plenarnem eh, sestanku um, sprejela potrebne odločitve. Zakonodajni osnutek glede boja proti diskriminaciji. Eh, to je bilo iz parlamenta znova umaknjeno, zato da bi ta osnutek lahko še izboljšali. Eh, v družbi smo naleteli na negativne odzive in e, zato želimo spodbujati tolerantnost v družbi tako, da bodo lahko potekale razprave na različne teme e, v okviru seminarja proti diskriminaciji in ta seminar e, bo pripravljen v kratkem. Liberalizacija zračnega prometa je še ena izmed prioritet za Ministrstvo za promet, zato da bi spodbudili mobilnost državljanov. Eh, in sicer iz Evropske unije in v Evropsko unijo. Eh, civilna družba v Republiki Moldaviji eh, se razvija in to je treba finančno in institucionalno podpirati. Vemo tudi, kako pomemben je dialog s državljani. To je zelo pomemben cilj parlamenta, da to izboljša in naše informacijsko delo eh, glede pridružitvenega sporazuma je zelo pomembno, tako da bodo državljani ta projekt podpirali in da bodo podpirali tudi cilj eh, evropske integracije. V imenu eh, delegacije iz parlamenta Republike Moldavije vam lahko zagotovim, da Republika Moldavija danes bolj kot kdajkoli želi stopati naprej. Zavesništvo za evropsko integracijo je v drugem letu vladanja in lahko rečem, da smo bolj kot kdajkoli um, zavezani reformam zato, da bo Republika Moldavija našim državljanom Eh, lahko eh, prinesla eh, članstvo v EU. Mi smo evropska država, mi želimo živeti v skladu z evropskimi normami in standardi in upamo, da pot, ki je pred nami, ni več dolga in upamo, da bodo naši napori poplačani strani Republike Moldavije in strani Evropske unije. Hvala lepa. Zdaj pa gospod Lajček, ki vam bo nekaj povedal o pogajanjih in seveda se odzval na vprašanja oziroma odgovoril na vprašanja, ki so bila zastavljena. Izvolite, gospod Lajček. Hvala, gospod predsednik. Še enkrat lepo pozdravljeni vsi skupaj. Vesel sem, da sem lahko danes tukaj z vami, ne le kot uh, izvršni direktor Evropske službe zunanje delovanja, ampak tudi kot glavni pogajalec EU eh, e uh, eh, in uh, za, za pridružitveni sporozum z Moldavijo. Torej, naj vam povem nekaj prvih uh, vtisov v zvezi z uh, osnutkom poročila gospoda Watsona in odgovorim na nekaj vprašanj, ki so bila zastavljena glede tega, kako potekajo pogajanja o pridružitvenem sporozumu preden podrobneje govorim nekaj, povem nekaj o poročilu, osnutko poročila, naj izrazim zadovoljstvo nad zanimanjem, ki obstaja v Evropskem parlamentu za to področje. Na začetku eh, ste govorili o tem, da je Moldova, ima potencial, da postane zgodba o uspehu evropske sosedske politike in naj tu potrdim, da dejansko pogajanje zelo lepo, pogajanje zelo lepo potekajo od junija 2010, šest krogov je bilo izpeljanih v Kišinjevu in v Bruslju in raven sodelovanja in pogovorov je izjemno visoka. Sedmi krok naj bi se začel 5. julija v Bruslju in skupaj z gospo Germanovo eh, sva ugotovila, da je bil dosedaj narejen lep napredek, o tem govorijo v drugem poročilu, ki je bilo predstavljeno svetu za sodelovanje med EU in Moldavijo v maju. Preden eh, spregovorim nekaj o konkretnih zadevah pri priporočilih, pa naj podarim, da skladno z našimi usmeritvami za pogajanja pokrivamo različna področja interesov od spodbujanja človekovih pravic, pravic manjšin, Eh, do vključevanja v območje nediskriminacije, iztrebljanje eh, revščine in tako naprej. Zdaj pa nekaj konkretnih zadev. Ko govorimo o dolgoročni perspektivi evropske vključitve, lahko rečemo, da eh, Moldavija zelo neguje svojo evropsko identiteto in da dejansko v svojih dokumentih govori o evrosk, evropskih aspiracijah moldavskega ljudstva. Ne gre le, eh, gre za to, da to ne prejudicira nobenega nadaljnega kasnejšega dogajanja in hkrati je to nekaj, kar se naslavlja na vse države članice. V našem sporočilu pred kratkim smo jasno povedali, uh, kakšne so osnove, na katerih je zgrajena Evropska unija in tudi vse to je vključeno tudi v ustrezne člene uh, pogodbe Evropske unije, na podlagi katerih je potem oblikovano, so oblikovani dokumenti v Moldaviji. Gre torej za ambicije Moldavije, pa tudi za tisto, kar Evropska unija lahko ponudi Moldaviji v našem sporočilu o evropski sosedski politiki smo povedali, da smo pripravljeni dati več tistim državam, ki tudi več storijo. In skladno s tem bomo morda imeli še nekaj priložnosti kasneje med pogajanji, da eh, če bo Moldavija pokazala še večje ambicije, da skupaj pregledamo, skupaj z državami članicami, proučimo, kako bi lahko prilagodili besedilo skladno z takšnim dogajanjem. Tu bi rad povdaril, da dejansko Republika Moldavija ima potencial da postane eden od glavnih uporabnikov oziroma uh, koristnikov takega novega pristopa, kajti dejansko je prikazala izjemno zauzetost za to, da se eh, ravna skladno z zahtevami Evropske unije. In Evropska unija je tu pripravljena, da bo recipročno odgovorila na takšno prizadevanje in na takšen zelo pozitiven pristop. V vašem besedilu govorite tudi o rešitvi pridnestrskega konflikta in lahko povem, da eh, v zadnjem krogu pogajanj v Kišinjevu smo se pogovarjali o tem, o zunanji in varnostni politiki v zvezi z regionalno stabilnostjo in kot evropski predstavnik v formatu 5 plus 2 lahko potrdim to, kar je že bilo sicer povedano, da dejansko se zelo trudimo, da bi prišli do naslednje faze, namreč da bomo zaključili formalne pogovore eh, eh, v zvezi za politično rešitvijo pridnestrskega konflikta. To bi bil pomemben korak naprej po več kot petih letih, ko so bila pogajanja pravzaprav prekinjena. In naslednji krok pogovorov formata 5 plus 2 je predviden za naslednji torek v Moskvi in tja gremo resnično z ambicijo, da bi prišli do zaključka formalnih pogovorov, kar bo pomemben korak naprej, predvsem za Republiko Moldavijo. Kar se tiče viznega dialoga, ki je prav tako omenjen v besedilu in ki podpira vizumsko liberalizacijo, naj povem, da tudi naše besedilo predvideva pomembna, pomembne določbe v zvezi z dialogom o vizumski politika in skupaj z našimi moldavskimi kolegi smo se odločili, da bomo nadaljevali s pogajanji v zvezi s to točko. Namreč, kar se tiče vizumskega dialoga, moramo iti naprej, kar se tiče liberalizacije. Je tu treba proučiti, kakšne so možnosti za uh, uh, potovanja brez vizumov za moldavske državljane, seveda v, v neki dolgoročni perspektivi. To je dejansko del pogovorov in pogajanj o vizumski liberalizaciji obstaja že osnutek zakona, ki je v parlamentu, ampak marca letos je bil potem ta predlog umaknjen. Namreč želeli so se izogniti temu, da bi bil tarča politične kampanje in tako naprej. Vam pa lahko zagotovim, da naši moldavski partneri predvidevajo, da bo čim prej potem to uloženo spet v razpravo, tako da bo sprejeto še pred koncem tega leta. Kar se tiče vizumske liberalizacije, torej oziroma tega procesa, lahko rečem, da napredujemo, da je akcijski načrt EU v zvezi s tem bil predložen tako gospe Malmstromovi kot eh, moldavskemu zonanjemu ministru in reforme mora zdaj Moldavija izpeljati za to, da bodo države članice prišle v položaj, da umaknejo vizumske zahteve strani, na strani eh, za, za, za moldavske državljane. Torej, stvari so jasne, ve se, kaj je treba narediti, je pa težko predvid, eh, eh, napovedati konec, zaključni datum tega procesa, ampak pomembno je, da gremo v to smer, ni pomembno pa, kako, kako hitro. Eh, DCFTA, torej območje razširjeno, poglobljeno in razširjeno območje proste trgovine je zelo pomemben del in Moldavija se tu resnično trudi, da bi se pogajanja v zvezi z tem območjem DCFTA začele, začela čim hitreje. In to območje je opredeljeno kot cilj. Je pa tu potreben še dodaten mandat za to, da se bodo ta pogajanja nadaljevala. Služba za zunanje delovanje intenzivno dela v tej smeri in evropska stran je že predstavila Moldovs, moldavski eh, vladi, kakšne bi bile zahteve za to, da, bodo, da jim bo jasno, kako lahko se pripravijo na začetek teh pogajanj. Moldavija je zdaj pripravljena, da začne oziroma je, se želi izvajati te zahteve in tudi pogajalski mandat se pripravlja letos spomladi je svet to že prejel, notranji postopki potekajo in so že skoraj pri koncu, tako da zdaj torej smo, pričakujemo zaključek tega procesa. Kar se tiče vključenosti Moldavije v evropske agencije in tako naprej, bi rekel tu, bi lahko z veseljem povem, da smo že začeli z proučevanjem tega vprašanja s našimi pravniki in eh, v kratkem naj bi predlagali našem uh, Eh, kolego na moldovski strani, eh, da torej, zasnujemo skupaj ustrezen okvir za njihovo vključitev. Eh, Evropski parlament se je tukaj strinjal v zvezi s tem, prosim, vedeti pa morate, da gre tu stvari, ki so še v teku, ki se šele vzpostavljajo, ampak vsekakor sem vam pa pripravljen poročati o napredku. Želimo si tudi nadaljnega dobrega sodelovanja z Evropskim parlamentom, posvetovanja z Evropskim parlamentom. Trenutno delamo na institucionalnih določbah, ki bodo vključevali tudi, vključevali tudi besedilo ravno v zvezi z sodelovanjem z Evropskim parlamentom. Kar se tiče dostopa do informacij strani Evropskega parlamenta, tukaj pogajalski tim je na voljo Evropskemu parlamentu v vsakem trenutku in redno obveščamo, smo pripravljeni obveščati, bodi si na formalnih debriefingih ali pa eh, eh, poročevalcem Evropskega parlamenta in tukaj torej naša služba je vse čas v stiku z kolegi iz Evropskega parlamenta. In končno zadnje vprašanje ali pa morda dve vprašanji, ki sta bili zastavljeni v zvezi z nemškim neuradnim dokumentom kot rečeno, smo resnično sredi procesa zelo intenzivnega dela eh, priprav na moskovsko srečanje in kar nekaj dokumentov je bilo tukaj oblikovanih. Dokument je pripravila moldavska stran, pridnestrska stran, Rusi, Rusi so pripravili dokument, Ukrajina. Uh, potem pa je tu pač poleg teh ostalih uradnih dokumentov tudi ta neuradni dokument iz Belina, videl sem ga, prebral sem ga in moram reči, da se mi zdi, da je v skladu z temeljnimi načeli, eh, ki veljajo za pridnestersko vprašanje in zagotovo mora biti tudi nemški pristop konstruktiven, čeprav Nemčija ni del okvira formata 5 plus 2. In potem še kar se tiče eh, konkretnih nalog, ki bi jih želeli eh, izvršiti med polskim predsedovanjem, zelo nam je jasno, posebno nam je jasno, da eh, Poljska posveča veliko pozornost shodnemu partnerstvu. Vemo, da lahko tukaj veliko skupaj naredimo, še posebej pa bi si želeli za strani polskega predsedstva uspešen vrh o vzhodnem partnerstvu v Varšavi septembra, ki bi dal potem spodbudo za program vzhodnega partnerstva in bi hkrati dal tudi neke konkretne uh, usmeritve, ko pa govorimo posebej tukaj v Moldaviji, bi morali delati na tem da se začno pogajanja v zvezi z območjem DCFTA in da dosežemo resnično čim večji napredek pri izvajanju akcijskega načrta, za vizumsko liberalizacijo. Te dve konkretni zadevi bi bili zelo pogodo našim moldavskim partnerjem in bi zelo pomagali pri našem shodnem, torej pri izvajanju shodnega, eh, shodnega partnerstva. Gospod predsednik, seveda sem vam še vedno na voljo, da seznanim vaše kolege, kako napredujemo pri pogajanjih, oziroma bom na voljo tudi v prihodnosti. Hvala. Direktor Lajčak. Hvala, gospod Lajčak, ne le za ta briefing, ne le za odgovore na naše vprašanje, ampak seveda tudi za stalno pripravljenost, da pridete pred nas, kadarkoli imamo na dnevnem redu ta pomembna, taka pomembna vprašanja. Zdaj pa bi prosil poročevalca gospoda Watsona, da zaključi ta pogovor oziroma to razpravo. Gospod Watson, izvolite. Hvala, hvala lepa, hvala parlamentarnim kolegom za predloge, hvala gospodu Lajčaku za njegov briefing. Sveda v besedilu vedno najdemo kakšne škrate, ki so se prikradli. Recimo v točki P govorimo o potrebi po. Uh, uh, Eh, ne gre za trafficking, gre za trafik, gre za uh, transport skozi državo. Uh, tu so nekatere rahli odtenki, lahko v angliščini problematični, torej to je treba popraviti. Hvala kolegu Bredi, Bredi za njegovo mnenje, da ne smemo govoriti le o tem, da bo Moldavija zgodba o uspehu. Treba je reči, da je že zgodba o uspehu. Morda bi pa lahko govorili o tem, da bo prva zgodba o uspehu, zato ker seveda upamo, da bodo sledile še druge zgodbe o uspehu. Kar se tiče polskega predsedstva, veseli nas, da eh, je izrazilo takšen eh, interes za nadaljevanje, uspešno nadaljevanje tega procesa. Govoril sem z gospodom Sikorskim in vem, da je zelo zavezan, da bi šle stvari naprej, tekoče in gladko naprej v zvezi z Moldova, Moldavijo. Gospa Makovej je govorila o zamrznenem konfliktu in seveda tu bo veliko odvisno ravno od sestanka oziroma srečanja naslednji teden v Moskvi, eh, v format, torej formata 5 plus 2. Eh, kar pa se tiče eh, vprašanja, da, zavedam se, vemo, da obstaja nemški neuradni dokument, ne vem, če ga moramo ravno tukaj omenjati, ampak počakamo, da bomo videli, kako bo šel proces naprej, pa bomo potem morda lahko vključili kakšno besedo tudi o procesu delovanju eh, formata 5 plus 2 tudi v poročilo. Hvala eh, kolegom tudi za predloge vz, in bomo eh, pročili, kako bi bilo s premembami tukaj. Dejansko, gospod predsednik, rekli ste, kako pomembno je, da smo v pomembnem, eh, kako pomemben trenutek je zdaj za Moldavijo. Dejansko moramo v besedilu omeniti tudi črnomorsko strategijo, kot je povedal gospod Šulc. Prav tako, kot so povedali gospod Bas Belder in drugi, bi morda nekoliko eh, morali spremeniti točko M v zvezi z antidiskriminacijsko zakonodajo. Tudi sam, kot drugi, menim, da Je dobro, da je tu že prišlo do nekega napredka in hvala gospej Fusu za njene, njena pojasnila v zvezi z stanjem na področju zakonodajnega procesa v zvezi s tem. Kot je povedal gospod Traskovski, morda bi morali biti nekoliko bolj eksplicitni v zvezi z eh, procesom pristopanja oziroma vključevanja v agencije in tu se veselimo. Eh, odločbe ustavnega sodišča, eh, o kateri je tudi gospa Fusu nekaj spregovorila. Gospod Lajčak je omenil, o, je, je omenil eh, oblikovanje, eh, delovišče, ki obstaja v tem trenutku na tem področju. In uh, tudi služba za zunanje delovanje morda lahko nekateri vidijo kot delovišče, kjer stvari se še gradijo. Uh, Eh, upamo vsekakor, da bo tudi prišlo do hitrega napredka in veselimo se sodelovanja z direktorjem in s kolegi za to, da bo to poročilo dejansko pripeljalo k uspehu. Hvala lepa. Grazie, sir. Najlepša hvala, sir Graham. Imamo tudi že časovni načrt našega dela. Rok za vložitev predlogov sprememb je 21. juni in sicer do 12. ure. Glasovanje v odboru pa je predvideno 13. julija. Razprava bo potekala 12. julija, medtem ko bo glasovanje v okviru plenarnega zasedanja septembra. Zahvaljujem se vsem za udeležbo, še prav posebej izvršnemu direktorju Lajčaku, ki je bil z nami vse čas. Hvala lepa, želimo vam, da bi dobro upravljali svoje delo. Sedaj pa bomo skušali nekoliko nadoknaditi našo zamudo in zato kar prehajamo k naslednji točki, ki zadeva finančna pravila, ki veljajo za letni proračun Unije. Ne, nekdo je prosil za besedo in sicer gospod Brok, torej bomo na kratko prekinili z našim dnevnim redom in mu dajmo besedo. Äh, Predsedojoči, prosim, äh, zato tudi v imenu gospoda Goltjerja in drugih. Na, äh, bili smo na zadnjem uh, srečanju Kozak in mislim, da je v interesu tega odbora, da se obranijo interesi parlamenta. In e, naša stališča bi želeli ponazoriti v e, kratki izjavi, e, kar zadeva sodelovanje za nacionalnimi parlamenti. To sodelovanje želimo spodbujati in mislim, da se s tem strinjajo vse poslanske skupine um, bi želeli to kratko besedilo sprejeti v naslednjih uh, tednih. Lahko tudi pošljete na okrog uh, eh, ta kratek osnutek, eh, če obljubite, da boste to razposlali in da bi to lahko sprejeli v naslednjem tednu, bi bilo to zelo dobro, uh, če bi to pravili še pred poletnimi počitnicami, da nam ne bi zmanjkalo časa. Torej, ja, vsekakor, gospod Brok, se z vami strinjam prosim vas, da bi pripravili tudi rezolucijo na to temo, ki bi lahko bila že sprejeta pri naslednji seji 21. junija. Na ta način bi lahko uresničili vaš predlog. Še? Gospa Muniz želi besedo? Hvala, predsedojoči. To je dobro, ampak nekoliko presenetljivo sedaj eh, predložiti predlog in določiti poročevalca ali imamo sklep koordinatorjev, so se politične skupine dogovorile za to, to je moje vprašanje. Dunque, il... Eh, torej, gospod Gvaltieri je iz vaše poslanske skupine in kolikor sem razumel. Uh, je bil že sklenjen sporazum. Če kdo temu nasprotuje, eh, potem lahko o tem naprej razpravljamo, ampak mislim, da vlada soglasje in gospodu Broku sem dal nalogo za to, da ne bi presegli časa, ki nam je na voljo. Nimamo govora, samo eh, želim pojasnilo glede postopka. Eh, dva člana iz dveh poslanskih skupin sta se dogovorila, da se določi poročevalec za resolucijo. Sedem je poslanskih skupin v Evropskem parlamentu in predpostavljam, eh, da imamo ustrezen postopek za sprejetje to vrstne odločitve. Nisem proti. Ja, seveda, seveda je potrebno slediti eh, vsem pravilom, ampak gospod Brok in gospod eh, Gvaltjeri sta se o tem že dogovorila sam sem le sledil eh, njunemu poročilu. No, naj to nakratko pojasnim, pravi gospod Gualteri. Razširjeno predsedstvo Afeta je že imenovalo eh, tri poslance eh, za pogajanja z nacionalnimi parlamenti. V imenu odbora AFET sedaj pa je predlog ta, da bi rezultate tega dela prevedli v besedilo. In o tem besedilo bi potem razpravljali prihodnji teden. Torej, koordinatori so to že odobrili, koordinatori vseh političnih skupin. Dobro. Ampak prav je bilo tudi, da smo slišali pojasnila. Sedaj pa lahko pridemo k naslednji točki dnevnega reda in sicer gre za finančna pravila, ki veljajo za letni proračun Unije. Poročevalka je kolegica Brantner. Ta osnutek eh, mnenja je namenjen odboru za proračun, eh, ki mora svoje poročilo sprejeti eh, do julija, gre pa za letni proračun Evropske unije ta reforma je v skladu oziroma bo sprejeta po poenostavljenem zakonodajnem postopku, torej v postopku soodločanja in zato je pomembno, da se držimo časovnega okvira. Besedo dajem kolegici Brandner, ki bo predstavila svoj osnutek mnenja. Ja, herzlichen dank. Ich wollte auch nochmal. Prisrčna hvala. In sicer sem želela povedati, da smo eh, govorili z koordinatorji glede predhodnega vprašanja. No, ampak sedaj pa v zvezi z proračunom. Govorila bom v angleščini, ker smo pač vse delo in vsa besedila izdelali v angleščini, zato se upravičujem, da bom govorila angliško. Morda čisto na kratko, kakšno je ozadje? Tu bi se rada zahvalila poročevalcem v senci, s katerimi smo se srečali prejšnji teden v Strasburu. Bilo je bil zelo konstruktiven sestanek. Torej, glavni cilj je bil, da se poveča prožnost in hitrost, odzivnost uh, um, uh, pošiljanja oziroma nam, uh, izplačevanja evropske pomoči in tu govori, pre, govorimo v besedilu predvsem o uh, naravnih nesrečah, torej o urgentnih situacijah, ampak hkrati bi tu želeli dodati tudi situacije, kot so ki smo jih videli v Južni Afriki, torej tranzicija, prehod v demokratične, torej demokratične spremembe, ko bi se tudi morali hitreje odzivati. Eh, tu morda ne gre za naravne nesreče, ampak jih lahko, torej gre za eh, severnoafriške dogodke, ki jih lahko primerjamo s cunamijem, torej potrebovali bi tu tudi nek instrument, da bi se lahko odzivali ne le na naravne cunamije, ampak tudi na takšne politične cunamije potem je tu potrebna ustrezna koordinacija z mednarodnimi donatorji in komisija tukaj predlagi, predlaga, da bi imeli evropske fonde. Torej, eh, tu gre za to, da bi se, eh, tu govorimo o oblikovanju teh trust fundov, torej upniških skladov, ko bi lahko tudi drugi eh, akteri, eh, Združeni narodi, Svetovna banka in drugi lahko prispevali sredstva in bi bili seveda tudi pristojni za upravljanje teh upniških skladov. Gospa, gospa Gresle je govorila o tem, da bi samo komisija morala biti tukaj pristojna, ampak mislim, da bi lahko bili tu bolj odprti, lahko bi, tudi, lahko bi vključili tudi Evropsko investicijsko banko, kajti včasih postajajo posojila, ki jih, daje, ki jih dobivajo takšni upniški skladi ali pa v nekateri, pri nekaterih državah bi lahko eh, vključili tudi kakšne druga, druga telesa. Skratka, ne bi šli v smeri tega, kar želi komisija, ki govori o državah članicah eh, ali pa pač o zasebnih bankah eh, in eh, teh možnostih, da, ampak da bi omejili vendarle te akterje, ki bi lahko bili, ki imajo pač ustrezno znanje, ustrezne izkušnje, kot je recimo Evropska investicijska banka. Uh, Torej, to, toliko o teh evropskih upniških skladih, ki so nekaj novega na tem področju, ki bi pomenili tudi veliko spremembo v prihodnosti na tem področju. Potem pa je tu še splošno vprašanje zmanjšanja administrativnega bremena, še posebej v zvezi z nekaterimi uh, Eh, eh, subvencijami oziroma eh, sredstvi, ki prihajajo, kajti pogosto nekatere države niso posebno v stanju delovati v skladu z standardi, ki jih zastavlja Evropska unija in potem je tu še vprašanje obvladovanja tveganja in tako naprej. Torej, podarila bi nekaj zadev imamo v zvezi z predlogi sprememb, namreč gospa Gresle, naprimer, je predlagala, da ko govorimo o uh, naravnih humanitarnih nesrečah in krizah, da bi torej, torej komisija tukaj že lahko uporabi uh, sredstva iz naslednjega proračuna, ne le neporabljena ne sredstva, sredstva iz tekočega proračuna, ampak že iz naslednjega proračuna. Ne vem, če je to dobra ideja. Mislim, da bi se o tem morali še pogovoriti, kajti to bi potem omogočilo, tako se mi zdi, eh, bi omogočilo komisiji, da bi da bi uh, eh, eh, silila države, da že predvidevajo vnaprej. Vemo pa, da so tu uh, uh, razmejitve zelo, zelo uh, uh, oske, da imamo velike omejitve. Torej za komisijo bi, komisijo bi bilo težko nam, na, in, in bi se na koncu vsakega posameznega obmo, obdobja bi lahko bila v velikih težavah. Zato sem skeptična do tega predloga. Sem pa seveda odprta za druga mnenja v zvezi z to točko. Potem imamo vprašanje tega, kdo komu je dovoljeno, kdo je pristojen za izvedbeno, za izvedbo namreč. Zanimivo je, da smo tukaj govorili o tem, da je služba za zunanje delovanje odgovorna za svoj lastni del proračuna. Včasih pa vidimo, da je, da je v delegacijah ni dovolj uh, zaposlenih iz službe, ampak so drugi zaposleni iz komisije in eh, ali pa tam ni dovolj ljudi, tako da sama zunanja služba prosi, če bi lahko delegirala ta, te pristojnosti nazaj komisiji, torej iz praktičnih razlogov in tu vidim, da ni nobenih, mislim, da tu ni nobenih težav v zvezi s tem. Potem imamo tu vprašanje v zvezi z odborom zunanje zadeve. Uh, torej nekatera vprašanja v zvezi z podporo proračunu in gospa Gresle je tukaj podala kar nekaj predlogov sprememb. Komisija bo tu zagotovo predstavila svoje predloge in vprašanje, ki se zastavlja, je, ali lahko predvidimo že razpravo v zvezi z podporo proračunu ali pa počakamo, da je pač treba eh, v zvezi z podporo proračunu eh, izpeljati nek eh, proces in da dajmo počakati in se odločiti na koncu tega postopka, kako in kaj. Torej, pustimo to zaenkrat. Mislim, da kar se tiče nadzora mislim, da gospa Gresle prav uh, ugotavlja, da potrebujemo še poleg nacionalnih parlamentov še dodatni nadzor uh, recimo strani akterjev civilne družbe, nevladnih organizacij in tako naprej. Kajti v številnih državah, uh, ki so korumpirani, kjer poznajo korupcijo, so korumpirani tudi v parlamentu, tako da je potrebna tu, potreben tu dodaten nadzor. Potem govori se tukaj o osrednji uh, podatkovni bazi, uh, o nekem črnem seznamu uh, uh, za države, ki naj ne bi več dobivali teh sredstev. In gospa Gresle meni, da bi to moralo biti javno in mislim, da bi to na evropski ravni bilo smiselno, ampak pri tretjih državah, kjer nimamo nikakršnih standardov v zvezi z. Uh, Zaščito podatkov pa je to morda bolj vprašljivo tu bi morda stvari lahko nekoliko omejili, če obstaja zaščita podatkov, potem bi bilo to mogoče ali kaj takega. Potem upniški skladi, o tem sem že govorila. In še ena točka. V uvodnih določbah smo se, se o tem govorili namreč. Imamo primere, ko. Uh, bi morali biti bolj prožni v ekstremno urgentnih zadevah, človekoljubnih operacijah in tako naprej. Tu bi želeli dodati tudi eh, situacije, ko je ogrožena demokracija oziroma ko obstajajo velika, velike možnosti za oborožene konflikte. Mislimo, da bi tudi v teh primerjih treba imeti, da bi bilo treba imeti možnost, da se hitreje odzovemo. Torej, to bi bilo nekaj točk, ki sem jih želela poudariti, poudariti se pa veselim vseh komentarjev in vprašanj. Hvala hvala lepa kolegica brantner kolega gvaltieri najlepša hvala gospod predsednik povedati moram da je osnutek mnenja ki ga je predložila kolegica brantner zelo dober ukvarja se namreč z zelo zapletenim problemom in to je eh, revizija letnega proračuna unije tukaj gre za eh, dva zelo pomembna elementa. Po eni strani gre za nadzor, za preglednost, za natančne eh, postopke, ki omogočajo tudi proračunski nadzor, ki omogočajo nadzor nad porabo sredstev Evropske unije. Po drugi strani pa gre tukaj za učinkovitost, eh, za prožnost in pa za hiter odziv eh, pri zagotavljanju finančnih sredstev. Tako predlog Evropske komisije, kakor tudi predlog eh, poročevalke odbora za proračun Gresle. Ti dve poročili se razlikujeta, ampak obe poročili Vsebujete tudi dobre argumente, vendar pa ne obsegata vseh eh, pomembnih elementov. Kolegica Brantner je vključila vse pomembne točke, eh, z katerimi se strinjamo tudi v naši poslanski skupini. Naj gre eh, tukaj za uporabo neporabljenih sredstev in pa sredstev iz prihodnega proračuna 1. decembra, naj gre za upniške sklade pri čemer je seveda potrebno upoštevati tudi eh, omejitve, morda ne tako stroge, kot jih predlaga Gresleva. Potem eh, možnost eh, uporabe načela retroaktivnosti, ko gre za krizne situacije, tukaj ne gre zgolj za človekoljubne oziroma humanitarne krize, ampak tudi za upravljanje kriznih situacij. Tukaj gre za politične krize, kakor tudi za naravne nasreče. Potrebno je upoštevati tudi situacijo v tretjih državah, ko gre za uporabo sredstev, ki jih eh, v pomoč namenja Evropska unija. Torej, osnutek je zelo dober, zato Kljub temu pa bi rad podprl eh, predlog spremembe, ki se nanaša na preglednost. Imeli smo že pogajanja glede eh, treh eh, političnih postavk, sedaj pa gre za širši pristop. Želimo namreč zaključiti z tem delom. Še ena točka se mi zdi problematična ni pa vključena v besedilo kolegice Brandnerjeve in sicer gre za člen 55 finančne uredbe, ki predvideva izvajanje proračuna Evropske komisije z strani zaposlenih v službi Evropske komisije pod določenim nadzorom. Ali gre tukaj za dodatno pristojnost ali gre tukaj zgolj za pojasnilo? V tem primeru je, eh, se s tem členom strinjam, če pa gre tukaj za zmanjšanje vpliva eh, članov delegacij, če bomo zmanjšali pristojnosti eh, članov delegacij, ko gre za izvajanje oziroma nadzor proračuna, potem gre tukaj za veliko spremembo ravnotežja ki smo ga vzpostavili eh, z službo za zunanje politično delovanje in v tem primeru temu členu nasprotujem. Mislim, da sicer to ni namen poročevalke iz odbora za proračun, ampak mislim, da bi lahko to vodilo v različna tolmačenja in zato mislim, da bi moral biti zapis nekoliko bolj natančen. Hvala lepa, kolega Gvaltieri. Kolegica Nemski, poročevalka v senci v imenu Evropske ljudske stranke. Hvala lepa. Najprej naj se zahvalim gospej Brantner, gospe Gresle za njihovo delo na osnotku mnenja in osnotku poročilo, poročila. Kar se tiče ustreznih pravil, eh, ki veljajo za letni proračun in upravljanje proračuna, mislim, da z predlogi komisiji parlament gre v pravo smer in da zagotavlja ustrezno izvajanje uh, eh, upravljanja oziroma ustrezno upravljanje uh, davkoplačevalskega denarja v Evropi. In skladno s tem, kar je povedala gospa Brantner, mislim, da je prav, da se ust, uh, oblikujejo posebne postavke za vsako misijo. Seveda tu, se tu nekoliko razlikuje naš pogled, najn pogled. Uh, glede finančne uredbe, namreč sama mislim, da, samo, da bi samo Evropska komisija morala imeti pristojnost za upravljanje evropskih uh, upniških skladov. Nihče drug ne bi smel tukaj imeti besede za to, da se zagotovi njihova učinkovitost. Se pa strinjam z tem, kar je povedala gospa Gresle, namreč da uh, zasebne banke ali pa ali pa podružnice Evropske investicijske banke nikako ne bi smeli imeti možnosti upravljanja evropskega proračuna, kajti tu govorimo o davkoplačevalskem denarju. Tu imam še nekatere pripombe, ampak gospod Brantner bi prosila za pojasnila v zvezi s tem ali pa bom morda prosila samo v zvezi z predlogom spremembe 4 v zvezi z 53. členom, ki govori o uh, torej evropskih delegacijah in misijah, pri tem, da je pa lani bil sprejet dogovor med institucijami, da se lahko delegira to sam, eh, torej kako je z delegiranjem teh nalog zaposlenim v službi zunanje delovanje. Ali tu govorimo, razmišljamo o novi redelegaciji, redelegiranju uh, uh, komisiji, kako je s tem, ali prav razumem, ali je to tako? In pa še vprašanje v zvezi z predlogom spremembe 10, v zvezi z 120. členom prvim odstavkom, ki govori o retroaktivnih uh, sredstvih za, po, v posebnih, posebej urgentnih situacijah, recimo v zvezi z človekoljubnimi operacijami, civilno uh, zaščito in tako naprej namreč, ko govorimo o zaščiti demokratičnih postopkov, ki bi lahko eskalirali v oborožene spopade in tako naprej. Kako je to mišljeno? Ali mislite, da ni to, ali, ni to vključeno že v ekstremizem? Ali mislite, da, da eh, obstoječi sistem ni ustrezen, kar se tega tiče? Namreč tu govorim o uh, zelo hitremu, hitri ponudbi eh, eh, finančnih sredstev, recimo do katere je prišlo v Libiji ali v nekaterih drugih vzhodnih državah, bližnjo vzhodnih državah, čeprav ni, bilo, eh, nek, čeprav ni bil omenjen ta eh, obroženi konflikt v ustreznih besedilih. Pa je do tega prišlo. Hvala. Grazie, onorevole Nemski, onorevole... Najlepša hvala. Gospa Jeten Maki, poročevalka v Senci v imenu skupine Alde. Thanks, Mr. Chairman. Aj. Hvala, gospod predsedujoči. Tudi sama bi se zahvalila gospodin Brantner za odlično delo, za odlično sodelovanje v zadnjih tednih. Dobro smo sodelovali, to je bilo res potrebno. Mislim, da to dokazuje, da naš odbor za zunanje zadeve nasplošno bi moral se bolj osredotočati na vprašanja v zvezi s proračunom, v zvezi z izvajanjem proračuna in v zvezi z vsemi vprašanji, ki zadevajo proračunske postopke. Sama podpiram predlog gospe Brantnerjeve oziroma predloge sprememb gospe Brantnerjeve, to da, tu bi povedala naslednje osebno sem zelo skeptična. Kar se tiče neposredne proračunske podpore, namreč nisem prepričana, da je to poročilo pravi kraj, da se s tem ukvarjamo, verjamem pa, da bomo eh, vsekakor v prihodnosti se morali ukvarjati s tem. Zagotoviti moramo namreč, da bo denar, da bodo sredstva šla v prave roke, tja, kjer so resnično potrebna. Nisem prepričana, da je zdaj tako in zaradi tega bi eh, morali se odzvati tudi na to v zvezi s tem. Potem bi odgovorila Namreč, kar se tiče eh, teh sredstev, eh, moram priznati, da sem zelo zaskrbljena. Dejansko so to težka vprašanja eh, v zvezi z zabrisanim, torej zabrisanimi nameni. Torej, kako je z denarjem v, ob koncu določenega obdobja, to je o tem je gospa Brantna že govorila. Potem pa še sama sem predlagala predlog spremembe členu 31, drugem odstavku 31. člena, tu bi predlagala povečanje transparentnosti, preglednosti, zato da bi se informacije, tako da bi se informacije na spletnih straneh ustrezno eh, obnavljale tako glede porabe kot glede rezultatov, kajti dolgoplačevalci imajo pravico vedeti, kakšni kakšne rezultate dosegamo z denarjem, kako ga porabljamo, hkrati pa bo to nam omogočilo, da sprožimo večje zanimanje eh, ljudi za razvojno pomoč. Potem pa še en predlog spremembe v zvezi z 38. členom. Gre namreč za zlorabo proračunskih sredstev. Vemo namreč, da vsako leto kar nekaj denarja damo recimo vladi v vladnim eh, organom v Palestini sredi leta pa potem pride do novega proračuna in že na začetku leta vemo, da bo do tega prišlo. Torej, tu so, mislim, da je to eh, slaba uporaba oziroma slabo administriranje proračuna in morda so tu še nekatera druga vprašanja, ki bi jih bilo treba urediti. Namreč na začetku leta bi morali poskusiti, se potruditi in vedeti, kam bo šel denar. Vse lahko, vse je možno, da nekatere stvari ne vemo na začetku leta, ampak v tem konkretnem primeru pa se to dogaja že leta in leta, vsi vemo, da se bo to zgodilo in vendar se še naprej predlagajo neki zneski, potem pa čez nekaj mesecev se povečajo. Hvala. Grazie. Grazie. Onorevole, eh, Najlepša hvala, gospa Brantnerjeva. Še zaključek te razprave. Komentar, Prisrčna hvala za komentarje, ki mi bodo v veliko pomoč. Šla bom kar po vrsti v svojih odgovorih. Najprej, gospod Kvaltjari, strinjam se z vašimi pripombami. Strinjam se tudi z tem, kar ste povedali glede člena 55, ko gre za zaposlene v komisiji in za vodje delegacij. Če imate predlog ubeseditve, Eh, ki bi eh, bil bolj jasen, eh, potem ga bom z veseljem sprejela. Torej, da gre tukaj zgolj za dopolnilo, ne za spremembo oziroma odzem pristojnosti. Strinjam se namreč z vami, da bi lahko prišlo do napačnega tolmačenja in to moramo na vsak način preprečiti. To bi bilo zelo koristno. Potem pa gospa Nemski upniški skladi, ki ste jih omenili, strinjam se z gospod Gresle. Nisem za pristop komisije, eh, ne želim, da bi zapisali, da lahko eh, takšen sklad upravljajo tudi zasebne banke. Evropska investicijska banka pa bi morda eh, bila dober predlog, ima namreč dovolj strokovnega znanja, torej bi rada omejila možnosti. Mislim, da je komisija namreč šla predaleč. Pri tem se z vami strinjam. Potem ste omenili tudi 53.4. Za... Gre za to, da naj bi eh, s finančnimi sredstvi upravljal vodja delegacije in sicer eh, v službi za zunanje delovanje. Tako je bilo torej določeno, ampak eh, številne delegacije so nam povedale, da to enostavno ni možno, ker nimajo dovolj eh, zaposlenih na eh, dovolj visokih mestih, da bi lahko te naloge tudi dejansko izvajali. In zaradi tega naj bi prišlo do ponovnega prenosa teh pristojnosti na službe komisije. Torej, torej, tukaj gre za spremembo stališč, ki so bila že izpogajana. Nažalost je temu res tako. In še 120 dejali ste, ali ni dovolj to, kar je že zapisano. V besedilu je zapisano konflikti, eh, ki se lahko spremenijo v oborožene spopade. To pomeni, da oboroženega spopada še ni, ampak da obstaja grožnja. Gre torej za preprečevanje konfliktov kajti eh, doslej je lahko Evropska unija hitro posredovala le, eh, ko je kriza že tako napredovala, da je bilo že prepozno za preprečevanje konfliktov. Ko eh, se takšna situacija približuje, dobimo opozorilo, ampak se ne moremo hitro odzvati na prožen način. Zaradi tega želim dodati preprečevanje konfliktov, ko se pojavijo znamenja, da se stvari razvijajo v napačni smeri in da grozi možnost nastanka oboroženega konflikta. Na ta način bi se lahko torej borili proti takšnim konfliktom. Ne gre za to, da je slabo to, kar imamo pri dejanskem eh, kriznem menedžmentu, ampak bi eh, rada tukaj dodatno vključila preprečevanje konfliktov kar zadeva vašo zaskrbljenost. Strinjam se, da je pomembno govoriti o proračunskih vprašanjih. Strinjam se z vašo prvo pripombo. In eh, tudi mene skrbi neposredna proračunska pomoč. Mislim, da bi bilo boljše, da to tukaj izpustimo. Zatem se ukvarjajo v odboru eh, DV. Eh, pogovarjajo se tudi z komisijo in državami članicami in morda ne bi smeli Eh, tukaj že vnaprej določati izida eh, teh pogovorov. Mogoče eh, bi lahko vložili predlog spremembe, da ta del črtamo. To bi bilo najbrž najboljše, ampak z veseljem spremem seveda tudi druga mnenja na to temo. Člen 31, preglednost, zelo dobra ideja, da dodamo tudi, kakšen je namen ukrepa in kakšen naj bi bil rezultat in pa 38, ko gre za spremembo proračuna. Tukaj sem nekoliko skeptična, kajti po eni strani obstajajo eh, situacije, kjer eh, komisija pravzaprav zlorablja osnutek proračuna, eh, kjer je moč predvideti bolj natančno, kakšna bo poraba sredstev, ampak gospa Gresle želi to omejiti na eno spremembo osnutka proračuna, ampak to se mi zdi nekoliko prestrogo. Mogoče boste potrebni dve spremembi, obstaja takšne situacije. Torej, če lahko najdete kakšno ravnotežje med eh, tema objema možnostima, potrebne so seveda določene omejitve, kajti sicer obstaja prevelika možnost zlorabe. Potem bi bila zelo vesela, sicer pa bom to besedilo prepustila gospe Gresler kaj ti mislim, da moramo na vsak način preprečiti zlorabe na tem področju. Če imate kakšen umestni predlog, bi bilo to vsekakor odlično. Gospa Gresle je bila zelo pripravljena sodelovati, to je potrebno poudariti, to je zelo dolgo besedilo, zelo malo je predlogov spremem, zato mislim, da je gospa Gresle opravila odlično delo. Le nekaj sprememb je, kot ste lahko videli namreč gospa Gresle eh, se ne spozna na zunanje zadeve, zato sem nekaj stvari dodala, sicer pa mislim, da je poročilo zelo dobro in gospa Gresle je bila zelo pripravljena na sodelovanje, kot sem že dejala, torej sodelovanje je bilo odlično in opravičujem. Se eh, zato, da smo to morali narediti v tako kratkem času, namreč zelo pozno smo dobili to nalogo, pripraviti smo morali to poročilo, šlo je za zelo obsežno delo, ampak eh, sedaj smo zaključili in vsem se zahvaljujem za sodelovanje. Dobro, najlepša hvala, gospa Brantnerjeva. 16. juni 2011 do 12. ure je rok za vložitev predlogov sprememb, 21. junija pa bo potekalo glasovanje v odboru. Sedaj pa prehajamo še k zadnji točki dnevnega reda. In sicer gre za poročilo gospoda Belderja, predsednika delegacije za odnose z Izraelom, o obisku delovne skupine v Izrael od 24. do 27. maja 2011 kot veste, damo predsednikom posameznih delegacij, da podajo poročilo o obisku, ki so ga opravili. Slišali smo poročilo kolega Derose o obisku delegacije eh, v Jeruzalemu in eh, Palestini, danes pa, oziroma v Jordaniji, danes pa eh, bo gospod Belder podal poročilo o obisku delovne skupine v Izraelu. Zanimanje mu bomo prisluhnili, beseda je vaša, gospod Pilter. Hvala, gospod predsedojoči. Spoštovani kolegi, obisk naše delegacije delegacije Evropskega parlamenta za odnose z Izraelom od 23. do 26. maja je bil zelo konstruktiven obisk. Imeli smo zelo pester program in člani delegacije so lahko spoznali celo vrsto zanimivih vidikov izraelske družbe. Eh, tako kot je to že običaj, smo imeli skupno zasedanje z knesetom. To je bilo bistvo našega programa. Prvi dan 24. maja je bilo to srečanje. E, to je dobra navada. In podan je bil tudi opis situacije v Izraelu in v regiji. Ta hip je situacija stabilna. E, Med eh, sestankom v Knesetu so bile obravnavane naslednje teme. Na kratko bom omenil te teme in potem tudi na kratko povzel izraelske odzive. Zakaj je šlo za demokracijo na Bližnem vzhodu? Izraelski odziv Izraelci so zelo zaskrbljeni glede razvoja v sosednjih državah, v Siriji in v Egiptu. Druga tema eh, palestinske namire, eh, da razglas, enostransko razglasijo palestinsko državo. Eh, vsi člani Kniseta so pozvali institucije EU, da se temu zoprstavi om Hamas op geen enkele wijze. In priče smo bili tudi jasnemu pozivu, da ne gre legalizirati politike Hamasa, zlasti s pričo eh, nedavnih eh, dogodkov. Tema bilateralni odnosi med Evropsko unijo in Izraelom. Izraelski kolegi eh, so omenjali eh, dosi Aka. Eh, popovdan smo govorili eh, tudi o vprašanjih islama Evrope, vprašanjih Irana. Eh, predsednica Kneseta je pozdravila delegacijo parlamenta in imela kratek nagovor. Govora je bilo o tem, Eh, da Izrael še naprej ponuja roko sprave. Izrael je pripravljen eh, skleniti sporazume z vsemi sosednjimi državami. Izrael se ne more dovoliti, da bi imel zaprte oči. Oči morajo imeti odprte, zato da ne bi ogrožali varnosti. Več je težav. Izrael se ne pogaja s tistimi, Eh, ki ne priznavajo eh, pravice do obstoja oziroma želijo eh, to celo ogrožati s terorizmom. Prav tako je bil program zelo zanimiv tudi na slednji dan in sicer smo obiskali Immigrant Absorption Center, srečali smo zelo veliko mladih, in e, tu je bilo upravljenega zelo veliko dela, spoznali smo celo vrsto stvari in videli smo potem tudi še nogometno igro in ples. No, naslednji dan smo bili v Tel Avivu, to je bilo v četrtek 26. maja. E, tam smo si ogledali mesto in sprejel nas je tudi župan. Spoznali smo tudi nekaj zelo posebnega in sicer Bialog Rogosin, to je šola, kjer poučujejo otroke za težavami otroke imigrantov, kjer so deležni posebne skrbi. Govorili smo tudi o tem, kaj storiti, da bi preprečili zlorabo otrok. Skratka, bilo je zelo zanimivo in obisk v Izraelu je bil zelo uspešen. In mislim, da me o tem podpirajo tudi člani delegacije. Vsem hvala za angažiranost in za kolegijalnost. Hvala tudi izraelskemu veleposlaništvu. Hvala tudi našemu sekretarjatu. Eh, hvala. Eh, tudi vsem ostalim, ki so sodelovali pri pripravi. Imeli smo tudi tolmače, ki so nas spremljali na tem potovanju, zato gre moja zahvala tudi tolmačem. Hvala pa tudi vsem kolegicam, kolegom za pozornost. Če imate vprašanja, bom z veseljem odgovoril na nje. Hvala lepa, gospod Belder. Sedaj pa gospod Derosa, ki je predsednik za odnose Evropske unije z delegacijo za odnose Evropske unije z Palestino. Izvolite. Hvala lepa. Gospod Albertini, hvala lepa Bastjanu za njegovo poročilo o obisku v Izraelu. Mislim, da je zelo pomembno, da ima odbor za zunanje zadeve poročila delegaciji kot ste sami omenili, sem eh, sam obiskal eh, Palestino pred kratkim in tudi podal poročilo, rad bi podal le nekaj pripomp. Eh, predsednik Buzek je danes v Izraelu, tega ne smemo pozabiti in je naslovil tudi Kneset. Imam tudi kopijo njegovega govora, mislim, da je bil ta govor zelo dober, vsaj po mojem mnenju. Gre za zelo uravnotežen pogled na eh, konflikt in na rešitev konflikta. Predsednik Busek je povdaril, da potrebujemo neposredna pogajanja med eh, Izraelci in Palestinci, če želimo doseči mir in da miru ne bomo vzpostavili, eh, če miru v celotni regiji, če ne bomo dosegli sporazuma med Izraelom in Palestino pri čemer je potrebno spoštovati človekove pravice in pa demokracijo v Izraelu in človekove pravice ter demokracijo v Palestini. Mislim, da je pomembno, da v naših političnih razpravah na to temo eh, tega ne pozabimo. Trdno sem prepričan, da si trenutna izraelska eh, vlada prizadeva, eh, da bi preprečila eh, palestinska prizadevanja. Palestina se namreč želi obrniti na združene narode in mislim, da je to napak, mislim, da bi bilo veliko bolje, če bi Izrael in Palestina pričela s pogajanji, kajti čas se počasi izteka. Bastian je obiskal to regijo, tudi sam sem obiskal to regijo. Predsednik parlamenta je obiskal regijo in moje mnenje je zagotovo, da se čas počasi izteka, tudi če bi Izraelu uspelo preprečiti Eh, enostransko razglasitev eh, Palestine, kako bi to prineslo eh, mir Izraelu. To je vprašanje, ki si ga je potrebno zastaviti in zato bi prosil vse, da skušamo prepričati palestince in izraelce, da pričnejo z pogajanji o statusu, Evropska unija je pripravljena pomagati, ZDA so pripravljene pomagati, eh, celotna Evropska unija je pripravljena pomagati, vse države članice in zato mislim, da je pomembno, da poskušamo to tudi storiti. Nikakor eh, pravice palestincev eh, ne smejo iti na račun pravic izraelcev in pravice izraelcev ne smejo zmanjšati pravic palestincev, tega ne smemo pozabiti. Potrebujemo mir in potrebno je pomagati gibanju za demokracijo v eh, regiji. Pomagati mora tako, pomagata morati tako Evropska unija, kakor tudi Izrael. Evropska unija uh, pomaga Izraelu pri zagotavljanju miru in stabilnosti v regiji. Hvala lepa, gospod De Rosa, sedaj pa gospod Vigenin. Hvala lepa. Imam samo kratko vprašanje, kaj ti gospod Belder je še prav posebej izpostavil znano politiko, da ne smejo potekati pogajanja Izraela z tistimi, ki obstoja Izraela, ne obstajajo. Zanima me, ali je možna določena prožnost, tukaj seveda vemo, da gre za Hamas, ali bi bilo možno, da bi izraelska stran razlikovala med Hamasom in pa vlado z udeležbo Hamasa. Kaj ti mislim, da tukaj obstaja določena razlika in če bi Izrael pokazal določeno prožnost, bi bile stvari veliko lažje, če bi seveda obstajala določena pripravljenost. Hvala lepa. Gospod Kontis. Evhar, što kjer je proedre? poročila ki smo jih slišali o obisku v Izrael. Vse to je bilo zelo zanimivo, ampak zanimalo bi me tudi nekaj o pomembni temi glede priznave palestinske države. In sicer smo slišali, da obstaja nek predlog, obstaja pa tudi neka zahteva. Govora je bilo o generalni skupščini Združenih narodov v septembru. Zdelo bi se mi zelo dobro, če bi lahko še enkrat eh, slišali, kako se je na to odzvala izraelska vlada. In drugič, načrtovan je eh, obisk eh, V Gazi, eh, kakšen bo eh, odziv Izraela, prav tako burn kot eh, zadnjič? Prav tako pa me zanima tudi ocena kolega oziroma želim vedeti, kako ocenjuje to situacijo na Bližnem shodu. Hvala. Gospod Kontis, besedo ima gospa Munis. Eh, hvala, predsedojoči. Bila sem že v eh, Izraelu, tudi v Ramaliji, na peletinskem območju in sicer pretekli teden. Eh, Name je to napravilo zelo veliko tis, kako živi prebivalstvo v Palestini ni bilo nikakršnih reakcij, političnih reakcij strani izraelskih oblasti, kar zadeva nedavne dogodke, arabska pomlad, Egipt, menjava, tam pa tudi sprava med Hamasom eh, in palestinsko avtonomno oblastjo. Ali Izrael to podpira ali ne? Izrael um, ni sprejel tega, da so se palestinske oblasti obrnile na združene narode. Skratka, ni nič bolj uh, multilateralnega, kot iti pred združene narode za rešitev nekega konflikta. Nekoliko so pobiti, uh, kajti šlo je za skupno izjavo Evropskega parlamenta za Izraelom in. Uh, izraelsko stališče bilo prevzeto, tako kot je bilo. In sicer, da um, so um, proti takšnemu sporazumu. Govore je bilo tudi o mirovnih aktivistih. Uh, ki so se izrazili za eh, spravo med Hamasom in Fatahom. Gre za vprašanje demokratizacije, ki ga je mogoče doseči v Palestini. Potem bolitve 2012, to bi bil odziv na Izrael. Rekli so mirovna pogajanja, s kom naj bi se pogajali, e, sedaj bi imeli sogovornika in sicer sogovornika, e, ki bi e, predstavljal celotno palestinsko ljudstvo in potem je zelo nevarno, da se Evropski parlament oziroma del parlamenta pozicionira samo za eno stran, da bi to njansirali, kaj tiče se gre v pogajanja. Eh, potem je tako, da so palestinci že preteklo leto predlagali neposredna pogajanja in sicer je bil samo en pogoj, eh, moratori pri eh, naseljih. Izrael pa je potem rekel ne. In rekli so enotnost za Hamasom ne, je rekel Izrael. Eh, sedaj želijo palestinci v združe narode. Izraelci pravijo, to je enostransko. Eh, pravzaprav ne želijo nikakršnega izhoda iz tega, zato da bi se odzivali na novo mednarodno dinamiko, ki poteka in da bi se dosegel napredek. Eh, ne da bi se ohranil samo status quo, kajti to je stanje, kjer je vse blokirano, kjer je konflikt obstal tam, kjer je in to se dogaja že leta dolgo. In enostransko, to je dejansko postavitev zidu Eh, ne v mejah iz leta 67, ampak preko tega eh, in naselbine in eh, nespoštovanje sporazuma iz leta 49, to je tudi enostransko in ne obračanje na združen narode. Hvala lepa, gospod Munis. Sedaj pa še zadnji, kolega Angorakis. Prisrčna hvala, predsedujoči na dve pripombi. In sicer želim povedati nekaj v zvezi s to skupno izjavo, ki je bila objavljena po obisku naše delegacije in po eh, seji v Knesetu. In tudi sam želim povedati, da nisem zadovoljen z dejstvom, eh, da je v skupni izjavi govora o tem, da priznanje Palestine oziroma povedano drugače, govora je o tem, da je Evropski parlament proti temu, da se prizna palestinska država in tu sedaj ne gre za eno stransko dejanje, ampak gre za zelo težko temo. In kolikor vem, obstaja to vrstna izjava Evropskega parlamenta, zato sem dejansko proti, da bi to tukaj zapisali. Uh, ne vem, ali sploh obstaja kakršnakoli osnova za kolege, da so sprejemali tako izjavo. E, mislim tudi, da to ne ustreza ne izjavam ev Evropskega parlamenta, niti ne do sedajni praksi. Pred zadnji odstavek v skupni izjavi govori o tem, da dve strani e, ne sprejmata postopka sprave z palestinci. Skratka, to vrstna izjava na takšen način tega nikakor ni mogoče sprejeti, to ni uravnoteženo in to prav gotovo ni koristno eh, za situacijo. In tu imamo potem še sklic eh, na revolucije v arabskih državah, omenja se nevarnost da bi radikalni islam lahko ogrozil bistvene cilje teh uporov. E, tudi to je za mene umešavanje v notranje zadeve držav. E, in to je zelo nevarno. Prav gotovo obstajajo določene nevarnosti, to je jasno vendar pa eh, ljudstva in demokratične sile mislim, da kažejo dovolj veliko zrelost, da sami vedo, koga postiti ob strani in s kom se povezati. Hvala. Bene, grazie. Dobro, najlepša hvala. Gospod Belder, še zaključek te razprave. Ja, dank u wel, eh, meneer de voorzitter. Uh... Presrčna hvala, gospod predsedojoči, dragi kolegi, hvala za natančne pripombe, vaše opažanja. Še enkrat eh, podarjam, da smo v parlamentu. To pomeni, da ima tudi delegacija pravico, da zastopa lastno mnenje. Eh, to se je tukaj zgodilo in eh, ne vem, kaj bi tukaj kršili. Zdi se mi nekoliko nenavadno to, kar ste povedali namreč vendar pa v parlamentu pač lahko slišimo različna mnenja in stališča. E, vprašanje sprave med Fatahom in Hamasom. E, tu želimo pozoriti na naslednjo stvar. Obstajajo načela kvarteta, e, Evropska unija to podpira in Hamas se poziva, da deluje konstruktivno in da naj se pogaja vendar pa eh, vem, da Hamas ostraja pri svojem eh, stališču, da ne prizna eh, države Izrael, to sploh ni nikakršnega gibanja. In če govorimo o arabski pomladi, no ja, imam dobrega prijatelja tam ki um, me ohranja na tekočem o tem, kar se dogaja. No, arabska pomlad, mislim, da je tam sedaj bolj zima kot pomlad. Sam sem bil z delegacijo v Egiptu. Uh, dejansko sem bil zelo pozorn, imel sem odprte oči in ušesa eh, in zaskrbljenost Izraela v tej zadevi vsekako razumem. Eh, in eh, naša delegacija se je srečala s predstavniki Kneseta in leti pravijo, To, kar zadeva spravo med Fatahom in Hamasom, eh, da je za nje to nesprejemljivo. Sprava ne more delovati toliko časa, dokler Hamas eh, ni pripravljen narediti kakršenkoli korak. Torej, najprej je treba priznati izraelsko državo, vendar pa gre za ta trenutek popolno slepo ulico. Izrael mora prav gotovo opozoriti na to. Eh, in eh, prav tako eh, sem citiral predsednika parlamenta. Iščejo mir, vendar pa ne želijo v to stopiti zaprtimi očmi. Hvala. Bene, grazie. Dobro. Najlepša hvala tem lahko zaključimo današnjo sejo in se vodimo jutri ob devetih, ko bomo pričeli z izmenjavo mnen z ministrom, mađarskim ministrom za zunanje zadeve ob koncu mađarskega predsedovanja. S tem je seja zaključena.